think that we should start. Mislim, da bi veljalo začeti. Zatiram popovdnjovo čenšč. Dame in gospodja, naj odprem popodanski del naše seje predlagam, da združimo točki 11 in 12. To je predstavitev študije o vlogi skupne kmetijske politike pri ustvarjanju delovnih mest na podeželju, točka 11, ki jo bo predstavil gospod Bernšu iz Avstrijskega inštituta za prostorsko načrtovanje in gospod Vigani iz Univerze v Gločestarju. Šajlu. Potem pa še imamo 12. točko po predstavitvi. Uh, gre po ustvarjanju delovnih mest na podeželju, je točka 12. Uh, gospoda Andreja bomo potem prosili, da predstavi svoj osnutek poročila. Potem bomo imeli uh, skupno razpravo, kaj ti dve, te dve zadevi se med sabo zelo povezujete in sta si podobni. V bistvu gre za eno in isto stvar, ki se analizira z različnih zornih kotov. En član našega odbora je politik in naši ki je to obravnaval, drugi so pa strokovnjaki, ki so obravnavali isto temo. Vse dokumente ste dobili v elektronskem formatu, po elektronski pošti, poznaje pa boste dobili tudi pisne, natisnjena pisna poročila. In sedaj bi dal besedo kar našim strokovnjakom da nam predstavijo svoje misli ob tej študiji. Deset minut vsak. Ja, se upravičujem, mogoče deset minut ne bo dovolj, ampak to je pač naša politika. E, dajem vam torej besedo. Yeah, Najlepša hvala. Res e, cenimo in smo hvaležni za vaše povabilo ter čast, da vam lahko eh, predstavimo izsledke študije, ki smo jo izvedli. Gre za vlogo SKP-ja pri ustvarjanju delovnih mest na podeželju. Ime mi je Bernard Šu, sem iz Avstrijskega inštituta za prostorsko načrtovanje in eh, moja kolegica iz SSR bo podala ali podal razpravo skupaj z mano. Eh, na kratko, kaj eh, je bila naloga, kaj ne bi naredili. Potem nekatere ugotovitve, čisto na kratko, nekatere izsledki in na koncu tudi zaključki, eh, čim bolj na kratko, da ostanemo v 20 minutah. Cilj te družbe je, študije je bil izvesti, kako SKP vpliva na ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. Seveda, namen je bil podpreti eh, poročilo na lasno pobudo, o katerem boste slišali poznaje danes popovdne. Potem smo dejansko si pogledali potencijale SKP-ja pri eh, ustvarjanju delovnih mest. Eh, Eh, pogledali smo si pač številke, ki so na voljo in preštudirali literaturo, ki obstaja. Potem smo uh, pogledali, uh, po katerih regijah uh, EU je, bil SKP, je bila SKP bolj učinkovita kot v drugih. In potem smo se spraševali, kako SKP vpliva na zaposlenost eh, glede na eh, prvi in drugi stebr po reformi SKP-a. V razmeroma kratkem času smo eh, uspeli povezati ugotovitve v neke trikotnike, upoštevaje nek raziskovalni koncept, kot je to v navadi in smo si vse ogledali iz treh različnih zornih kotov. Prvi eh, je seveda pregled eh, literature, v te vse ne bom spuščal, drugo so bili eh, statistični podatki in analize, informacije, ki so na voljo in uh, povezava med obema točkama, pri tem pa nismo ustvarjali nobenih mado, mo, modelov. In tretja je bilo, točka so uh, bile številne študije primerov, uh, pa seveda upoštevali smo filtre glede na regijo in potem smo vse te ugotovitve povezali v sklepe. Hvala. Kot je rekel kolega, smo uh, sprva naredili sistematičen pregled obstoječe literature upoštevaje znanstveni pristop. Uporabili smo literaturo iz vseh 28 držav članic iz, od 1992. leta in rezultati so bili izredno heterogeni. V, v tem smislu, da je vpliv SKP-ja na uh, ustvarjanje delovnih mest eh, ocenjen kot pozitiven ali negativen, odvisno od različnih faktorjev. Eh, imamo veliko heterogenost med eh, eh kmetijskimi gospodarji po Evropski uniji različni inštrumenti se uporabljajo in tudi važno različne metodologije se uporabljajo za doseganje ocen. Čeprav je težko uh, enoznačno uh, karkoli zaključiti iz tega pregleda literature, to je težko torej, ampak mnoge, mnogi avtori se strinjajo, da preduz, SKP predvsem ohranja bolj kot ustvarja delovna mesta. To pomeni, da je SKP zmanjšal uh, izhode iz kmetijskega sektorja. Torej, tudi takrat, ko so nastala nova delovna mesta, je bilo prešljiva njihova trajnost. E, mnogo jih je namreč se izgin, e, ugasnilo potem, ko so se obdobja črpanja sredstev zaključila. In toliko bolj je bilo to pomembno pri ocenjevanju prihodnosti SKB-ja e, o procesu glede na proces liberalizacije, ki, za katerega se pričakuje, da se bo zmanjšalo, da bo zmanjšalo delo zunanjih izvajalcev in znotraj eh, kmetijskih gospodarstv. Kakšni so učinkovit, eh, učinki, te so tako eh, posredni kot neposredni kanali, preko katerih SKP deluje, so predvsem eh, dohodkovni kapitalski in investicijski. In to se seveda razlikuje glede na vrsto um, kmetije. Uh, če imamo družinske kmetije, potem je dohodek glavni faktor, kajti če imajo kmetije uh, zagotovljen stalni dohodek, je manj verjetno, da bodo prenehale delovati. Po drugi strani pa velika kmetijska gospodarstva, zahvaljujoč podpori, ki jo dobivajo, postajajo bolj intenzivna, imajo več inovacij. In to je dober učinek na produktivnost dela, ampak istočasno to pomeni tudi uh, manj uh, delovne zahtevnosti, manj uh, potrebne delovne moči. Kar se tiče razvoja podeželja in eh, programov, smo ugotovili, da so bolj učinkoviti tisti, ki so vezani na specifične cilje. Eh, še zlasti, ko gre za število, natančno število ustvarjenih delovnih mest. Obstajajo eh, programi za razvoj prodeželja, ki, katerih cilj je ustvarjanje novih priložnosti in eh, kmetovalci se potem lahko odločijo, da se vključijo v druge turizme, naprimer eh, turizem ali pa eh, gostinstvo za polni delovni čas ali za skrajšan delovni čas. Literatura obravnava številne reforme SKP. -ja. Najzanimivejše so študije eh, reforme iz leta 2003. Od, en od glavnih vidikov tega poročila je, eh, teh eh, študij je bil decoupling in mnogi med nami so ugotovili, da je to bil negativen učinek. Ko so Eh, dobivali kmetje eh, po podporo ne glede na proiz, obseg proizvodnje, potem eh, so bili bolj spodbujeni, da delajo na polju in ta dodatno delo so izkoristili v drugih panogah in ne v kmetovalstvu. Kmetijstvu. Hvala. No, sedaj pa statistična analiza. Poskušali smo uh, se prebiti skozi uh, eh, SKP in ustvarjanje novih delovnih mest na različne načine. Sprva smo analizirali vhodne podatke, ki jih vidimo na tem slajdu. Tukaj ni uh, nobenih uh, presenečenj. Nasplošno so um, stroški za SKP se naraščali do leta 2014 in na koncu so se izravnali v zadnjih uh, treh, štirih letih. In bistveno povišanje financiranja razvoja uh, podeželja se vidi v uh, zelenih uh, stolpcih v primerjavi z neposrednimi plačili, ki jih vsi poznamo. Potem smo pa poskušali tudi analizirati eh, različne medsebojne povezave oziroma korelacije med input um, eh, faktori in outputi, torej izhodnimi rezultati. Ugotovili smo, da imamo um, na um, levi eh, podatek eh, na površino, na desni pa so države, eh, ki so klasično ehm, kmetovarske, naprimer Italija, Francija, Nemčija, te še vedno vodijo. Na države na vzhodu se približujejo, slika je nekoliko zavajajoča, ker um, kaže akumulirane um, vhodne podatke na hektar za financiranje, za financiranje do leta 2015 in vemo, da v tej um, izračunu niso bile vse države vse čas, torej e, posebej treba obravnavati vzhodnoevropske države. Zanimiva je pa primerjava med temi vhodnimi faktori in um, izhodnimi posledicami, ki so merjene kot razvoj v danem obdobju od leta 2002 do 2013 eh, kot eh, delovne enote v temno rdečih področjih se vidi, kako so se ta, te enote zmanjševale na hektar in odstotkovno. In Zeleno kaže drugo sliko, torej pomeni, da se je količina dela v, v kmetijstvu v eh, e, celi Evropi manj ali več eh, zniževala, eh, še zlasti v Italiji in eh, drugih eh, državah. Nekoliko pa se je povečala naprimer na Mačarskem ali na Hrvaškem eh, in deloma eh, tudi na Portugalskem in Irskem. Eh, po eni strani imamo ehm, manj uporabe ehm, delovne sile in to je gotovo ena in eh, plat ene in iste medalje. Ker pa zadeva za poslovanje, samo za poslovanje, to je v poročilu ne na tej prosojnici, Ista slika kaže, da po celi Evropi zaposlenost v kmetijskem sektorju se je zmanjšala praktično v vseh državah članicah med 2008 in 2014 z izjemo uh, Portugalske, Bolgarije, uh, Romunije, Grčije, um, Latvije in Romunije. Romunija je poseben primer, kjer je prišlo do 20-odstotnega povečanja, torej v nasprotju z trendom. Drug zadeva, ki vam jo želim pokazati, je odnos med vhodnimi in vzhodnimi izhodnimi rezultati pri plačilih iz SKP-ja. Tukaj vidimo akumulirane vhodna plačila po posameznih stebrih SKP-ja, neposredna plačila in svetlejša Rdeča barva kaže plačila v okviru razvoja podeželja. Več, največ prejemnikov je so bili Nemčija, eh, Francija, Španija in Grčija, pa tudi Združeno kraljestvo. To so bili največji prejemniki, na zadnjem mestu pa je Poljska, ki šele dohiteva. To so agregatni podatki. Um, na zgornjem desnem oziroma spodnjem desnem eh, eh, grafu, delu grafa vidite izhodne rezultate in oranžni eh, stolpci kažejo statistični output v oziroma proizvod v Evropski uniji, ki je pravzaprav povsod naraščal ne glede na obseg financiranja. Zeleni stolpci pa kažejo output in izrabo uh, površin, število kmetij uh, in uložke eh, uh, v kmetijski sektor. Kot vidimo, vse te številke padajo, kar pomeni, da Eh, se zmanjšuje število kmetij in povečuje povprečna velikost kmetije in zmanjšuje se vendarle tudi število zaposlenih v kmetijski panogi. To so naši um, povzetki statistične analize, potem smo jih uh, povezali z študiji primerov v državah članicah, ne bom se spuščal v podrobnosti, vendar pa je pomembno, tako kot je rekel Mauro, pri pregledu literature eh, smo pravzaprav prišli do zaključkov, ki so se potrdili pri študijah eh, v državah članicah. Stebre so razumeli kot predvsem način ohranjevanja, ne pa ustvarjanja delovnih mest ali pa celo kot negativen faktor, kajti zaposlovanje so. Eh, za poslovanje so bili negativni uh, učinki zaradi uh, spremembe v prvem stebru in večje uh, učinkovitosti ter večje usmerjenosti na trg. In Istočasno se je tudi zmanjševalo število delovnih mest. Na drugi strani, kot je tudi bilo jasno iz pregleda literature, pregledi, postopki pregledov so prinesli nova delovna mesta, ne toliko v samem kmetijskem sektorju, ampak v drugih eh, eh, podeželskih eh, sektorjih, zlasti v prehranjevalnih verigah v vseh državah članicah. Obstaja močen trend v državah članicah, da če imate zelo uh, ekonomsko učinkovite metode proizvodnje in zelo konkurenčen kmetijski sektor, predvsem naprimer v Španiji, eh, v, eh, na področju pridelave sadja in zelenjave ali pa tudi eh, v, in na Irskem v mlekarstvu, smo ugotovili, da je decoupling pomenil pravzaprav resno oviro gre za eh, uporabo pooblastil na trgu. Po drugi strani pa je, bila, pa je bil trend tak, da so te zelo eh, konkurenčni izdelki, kot so mlečni izdelki, sadje in zelenjava, eh, privedli do tega, da so v, opuščali kmetovanje v državah, članicah oziroma regijah, kjer proizvodni pogoji niso bili najbolj ugodni. In sedaj hitro na zaključke. Prvi zaključek, ki ga lahko potegnemo iz vseh ugotovitev je, da eh, splošni v neto učinek eh, na zaposlovanje SKP-a v različnih proizvodnih sektorjih eh, kot sem rekel, eh, reforma eh, in decoupling je imel negativen učinek na eh, zaposlovanje in drugi steber dejansko lahko razumemo kot uspešen primer ustvarjanja novih delovnih mest. Ampak kot sem rekel, ne nujno v samem eh, kmetijskem sektorju, ampak v drugih sosednjih sektorjih, če lahko temu tako rečem, eh, turizem, predelava hrane in podobno. Potem drugi zaključek, ki smo ga potegnili, eh, se nanaša na zmožnost SKP-ja, da se zmanjšuje zaposlenost izven kmetijskega gospodarstva. Prvi steber se dejansko obravnava kot nekaj, kar ohranja, ne pa ustvarja delovna mesta in dejansko je to nek faktor, ki zavira odhod delovne sile iz kmetijskega sektorja. Vsaj do neke mere ga ne, ne preprečuje pa uh, strukturnih sprememb, kot sem rekel, uh, večanje. Uh, kmetijskih gospodarstv in manjšanje delovne sile na hektar. Torej, gre za tendenco diverzificiranja kmetovanja in to je gotovo močen aspekt. E, na zadnje zaključki, ki smo jih e, ugotovili pri e, geografski porazdeljenosti, e, Več delovnih mest eh, je nastalo v določenih regijah kot v drugih. Eh, z uporabo SKP-ja tukaj pa ni jasnega odgovora. Eh, Predvsej težko je ugotoviti, priti sprva do zanesljivih podatkov v literaturi in tudi v študijah primerov smo pač prišli do le posameznih eh, nepovezanih primerov in dejansko regionalno ne moremo ugotoviti, kaj je prvi stebr prispeval k ustvarjanju delovnih mest. Lahko bi jasno rekli, da na eni strani nimamo dovolj eh, dokazov za prvi stebr, za drugi stebr, pa lahko rečemo, da se v zadnjem programskem obdobju zahteva, da je treba ocenjevati in meriti učinke na del, trg delovne sile. E, tako da vidimo, da je v bistvu SKP še vedno živa. In drugi, oziroma zadnji zaključek in napovedi tukaj lahko rečem, da se bo zaposlenost v kmetijstvu v Evropi nadalje zmanjšala zaradi eh, prestrukturiranja in prenosa sredstev iz prvega v drugi stebr. Eh, to lahko do neke mere sicer eh, lahko zapolni to, to, to izgubo in uravnoteži razvoj podeželja do neke mere. Najlepše hvala, pravi predsednik. Mislim, da je prišel skrajni čas, da damo besedo samemu poročevalcu. Hvala lepa, hvala lepa gospod predsedujoči. Hvala lepa za to predstavitev poročila. Torej vidimo, kako je to težko, kar ti v zgodovini SKP-ja prvič razpravljamo o tem vprašanju, kar kaže tudi na to, da je obstajala ta vrzel vsta čas. Torej, soočamo se s težavami v tem smislu, da je bila pripravljena študija istočasno kot poročilo in eh, rezultati te študije nam tudi dajajo prav, in eh, to se bo prav gotovo odražalo tudi v končnem poročilu, ki bo objavljeno meseca julija. Glede vprašanja zaposlitve, zaposlovanja, to ni bil glavni cilj SKP-ja od začetka, ampak eh, danes, ko govorimo o prehrambeni varnosti, se to vprašanje postavlja na drug način. Istočasno imamo vedno več brezposelnih v vseh državah članicah, kar pomeni, da smo se prisiljeni vprašati, kaj je najboljši način, kako uporabiti ta velik del proračuna, ki ga Evropska unija namenja SKP-ju. Zlasti glede na prednostne naloge, ki si jih je zadala komisija in njen predsednik gospod Juncker. Torej, na tej predpostavki ugotavljamo, da če si pogledamo SKP v odnosu do politike zaposlovanja, se zavemo, da je treba stvari korenito spremeniti in to ste tudi zapisali v vašem poročilu. Danes je SKP glavni model eh, te, eh, tega kmetijstva in to v kontekstu, eh, kjer smo veliko bolj odprti z unanjim trgom, mednarodnim trgom, kar pa ni nujno v interesu zaposlovanja. V 90-ih letih smo poskušali zbližati kmetijstvo in zaposlovanje. Eh, to je vodilo v nestabilnost cen, In sploh v splošno nestabilnost, ne samo v odnosu do dohodkov, temveč tudi do naložb in zaposlovanja. In v tem kontekstu, kot ste povedali, je to poročilo oblikovano. Oblikovano je v dveh delih. V prvem delu bo govora o sedanji skupni Kmetijski politiki, se pravi sedanji zakonodajni okvir in orodja, ki jih imamo na voljo, v drugem delu poročila pa bomo predlagali nekaj perspektiv, zlasti v odnosu do zaposlovanja znotraj SKP-ja. Torej, besedilo mora biti relativno kratko, 7000 znakov, kar pomeni, da smo se morali kar precej omejiti. In zato vas tudi vse pozivam, da še obogatite to poročilo z vašimi predlogi sprememb. Ta tema bo še zlasti pomembna v prihodnih tednih in mesecih in zlasti v prvem delu, ko je govora o sedanjem SKP-ju in v odnosu do sedanjih orodij. Zlasti nas zanima del, ki se nanaša na obnovitev generacij, podpore mladim eh, kmetovalcem, torej v okviru prvega stebra. In eh, tu bi bilo zlasti treba spodbuditi vse države članice, da pomagajo mladim kmetovalcem v drugem stebru, kajti vse države ne izkoriščajo te možnosti, da bi omogočile obnovitev generacij. In ne nazadnje, treba je še bolje uporabiti načelo prerasporeditve um, neposrednih pomoči, to sem tudi zapisal v poročilu, in na ta način lahko pridemo do tako imenovanega decouplinga. Se pravi, to je omogočilo oziroma povzročilo uh, opustitev določenih eh, zemljišč, kar je imelo uh, hude posledice za določene regije, pa tudi za zaposlovanje v njih. Zato bi bilo treba bolj ustrezno usmeriti vse napore v trajnostne rešitve. Treba je razmisliti o tem, kaj počnemo in olajšati kmetijske prakse z administrativnega vidika in to so pogosto prakse, Eh, ki se navdihujejo pri samih kmetovalcih. Bolje moramo izkoristiti tudi skupno ureditev trgov in eh, treba je bolje izkoriščiti orodja, ki jih imamo na voljo, kajti ta ostajajo še do neke mere neizkoriščena. Torej, v poročilu se bomo osredotočali na razvoj eh, kakovostnega kmetijstva, kakovostne pridelave hrane, sodelovanja z proizvajalci, z partnerji, treba se osredotočiti na eh, ekološko kmetovanje in tako dalje. Vse to ustvarja tudi delovna mesta. Ampak to se, nanaša, to se ne nanaša samo na prehrambene izdelke, temveč tudi na, eh, naprimer, zeleno kemijo, na turizem, na druge eh, tovrstne vidike, storitve in tako dalje. Potrebujemo operativni program v okviru drugega stebra in treba je ta orodja uporabiti za razvoj zaposlovanja. Kajti na ta način se pogosto lahko ustvari delovna mesta, torej če se naložbe v usmeri v pravo smer. Torej, treba je okrepiti povezavo med eh, kmetovalci in drugimi panogami. Tu je zelo pomembno, da lahko tudi določene akterje na določenem območju na ta način združimo, da se lahko ustvarjajo delovne mesta. Torej, na ta način vidimo tudi, da takšen eh, pristop eh, dopušča tudi dovolj prožnosti za razmislek o projektih in za uporabo obstoječih sredstev za financiranje teh projektov. V drugem delu poročila bom še hitreje govoril, pa je treba ohraniti podporo SKP-ju. Vemo, da bo to v prihodnih eh, tednih predmet proračunskih razprav z mojega vidika je zelo pomembno, da ohranimo pomoč kmetijstvu in eh, regijam, ampak pod zelo nujnim pogojem, ki je ta, da je treba uporabiti ta orodja z vidika evropske družbe. Torej potrebujemo eh, novo socialno pogodbo med kmetijstvom in družbo. Na ta način bomo lahko ustvarjali nova delovna mesta če je zaposlovanje, ki je eh, regionalno umeščeno model, ki ga bomo uporabili, potem bo to lahko učinkovito. To bo povezano s strukturami in načini pridelave. Treba bo proizvajati eh, več in bolje in na trajnosten način. To bo vodilo v spremembo paradigme. Ta trajnostni vidik eh, seveda zahteva nov eh, razvoj, nov pristop, kjer bomo imeli eh, gospodarske, ekološke in socialne vidike. In tu bo cilj ta, da bomo konkurenčni, ampak skupaj se moramo odločiti o tem, kaj si predstavljamo pod pojmom konkurenčnost. In mislim, da se bodo tu mnenja razhajala. Istočasno je treba tudi um, skleniti to socialno pogodbo, okoljsko pogodbo in predlagam, da se osredotočimo na MSP, ki so pogosto veliko bolj uh, kreativne in uh, ki veliko uh, bolj spoštujejo okolje. Na ta način bomo lahko uh, Eh, vzpostavili sisteme proizvodne, ki bodo umeščeni v okolje. Treba si je prizadevati za inovacije na področju predelave hrane in drugih eh, storitev. In na to je treba ustrezno upravljati tudi s trgi, zato da se lahko ustrezno predvidi tudi uh, možnosti za upravljanje, vključno z eh, upravljanjem v obdobju eh, krize in tu si lahko predstavljamo, da bo to kar precejšen zalogaj. Istočasno pa moramo razmisliti tudi o tem, da bi vzpostavili eh, sistem zavarovanj. Na to glede razvoja podeželja mislim, da je so določeni inštrumenti pokazali, da so lahko učinkoviti in te lahko eh, tudi še eh, okrepimo v državah eh, članicah. Prav tako je treba predlagati tudi to, da se investira zlasti v kolektivne oblike pridelave, ki mm, ustvarjajo delovna mesta. In na koncu mislim, da za obdobje po letu 2020 ne smemo biti dogmatični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 za to poglobljeno predstavitev. Dame in gospodje, koliko razumem, ste se že vsi prijavili k besedi, ki ste hoteli in sedaj moram samo še izračunati, koliko časa naj dam na voljo za posamezen prispevek. Predlagam vsakemu dve minuti in potem še po dve minuti poročevalcu in koordinatorju oziroma mogoče celo eno minuto nagovornika. Pa še skrajšali bomo, če bo treba. Prva, gospod Kalinovski, poročevalec v senci iz Evropske ljudske stranke. Najlepše hvala, gospod eh, predsednik. Nekaj splošnih eh, pripomb in tudi specifičnih k tej študiji. Kot vemo, eh, SKP vključno z drugim stebrom ne bo mogla rešiti problema nezaposlenosti ali brezposobnosti eh, v, na podeželju, kajti to je le en, eh, kmetovanje je le fr, en delček aktivnosti, ki potekajo na podeželju. Naj nadaljujem. 50 odstotkov ljudi na polskem živi v podeželju, vendar le 20 odstotkov je aktivnih v, aktivno zaposlenih v kmetijstvu. Razen tega smo izvedli uh, potreben pregled učinko, učinkov ESKP-ja na uh, razne. Uh, vidike, vključno z okoljevarstvenim in eh, zaposlovanjem. In uh, pristop je treba spremeniti, treba je vključiti vse uh, sektorje. V osnutku dokumenta Nothing, nothing. Yes, problems to much. Two minutes for the shadows.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 Eh, čas se izteka. Prosim, nadaljujte. Če už možno, ješ nič. Ali lahko začnem? Očitno še ne, pravi predsednik. Če vam povtažam? Ne, ne, ne. Ali naj povem to, kar sem, ponovim to, kar sem že rekel? Niti ne. we can start. Mislim, da lahko začnemo. No, no kar nadaljujte. Dobro, nadaljeval bom od eh, tretje točke, ki sem, do katere sem prej prišel v tem osnutku poročila oziroma študije. Vidimo, da je eh, položaj na trgu, kmetijskem trgu tak, kot je, pa obstajajo tudi določeni izzivi. Govorim o e, določenih pogajanjih, ki se nadaljujejo tako za Merkosurjem kot za ZDA v okviru TTIP-a, pa tudi e, pogajanja z Ukrajino in Avstralijo. E, seveda imamo preveč ambiciozne načrte pri zmanjševanju izpustov CO2 in vse to bo zelo težko za naše kmetovalce in seveda seveda tudi za delovna mesta na podeželju. In ravno tako moramo izpostaviti, da obstajajo določeni eh, vidiki vezani na eh, prehranjevalno verigo in položaj kmetovalcev v tej verigi, ki ga je treba okrepiti. 20. Ehm, točka osnutka eh, govori o socialnem položaju zaposlenih v kmetijstvu. Tukaj po moje bi eh, kazalo razmisliti o tem, ali bi zavrnili eh, te eh, trende eh, ponovne nacionalizacije SKP-a. No in potem še moja osebna pripomba. Na eni strani imamo evropski kmetijski model, ki se je okrepil z pogodbenimi zagotovili eh, decentralizacije za naše kmetovalce. Na drugi strani pa se vedno bolj oddaljujemo od ureditve trgov in kot kaže, se vedno bolj odpiramo v vozu kmetijskih izdelkov iz celega sveta. To je zelo težko med sabo uskladiti. Ali imamo prosti trg, ali pa imamo evropski kmetijski model, obojega istočasno ne moremo imeti. Gospa Miller, dve minuti. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu in pripravljalcem študije. Veliko je še dodatnih vprašanj, predvsem je to, da tu ni popolnega pregleda nad vsemi 28 državami in tudi ni kakšne ocene s tem v zvezi. To bi namreč meni bilo najpomembnejše, dobra podatkovna podlaga in intenzivna obravnava tematike. Seveda nujno potrebujemo podporo za poslovanje, to nujno potrebujemo, sicer pa vidim v tem poročilu malo vsebinskih stvari. Naslov je, kako lahko skupna kmetijska politika prispeva k ustvarjanju delovnih mest na podeželju in tu vidim malo vsebinskega. Imeli smo model dveh strbov. V, skozi prvega naj bi se ustvarilo 30 odstotkov delovnih mest, v drugem je pa gotovo še veliko potencijala, tudi biološka pridelava ponuja veliko možnosti, ampak zdi se mi, da manjka, kako lahko dejansko ustvarimo delovna mesta. Poleg tega se mi zdi, da če odpremo to razpravo o skupni kmetijski politiki, moramo postaviti pod vprašaj vse. Tudi to, da bi šli zdaj na nov model, se mi zdi, da gre predaleč. Skratka, mislim, da potrebujemo izboljšave znotraj drugega stebra. Imamo nekatere možnosti, ki jih ponuja SKP in te želimo konkretno izrabiti. Jasno in glasno je treba povedati, ta skupna kmetijska politika je veliko prenesla zlasti najbolj prikrajšenim območjem in tudi ta razvezava je veliko prenesla. Lahko to povem iz izkušenj v Nemčiji. Um, Hvala za besedo. Mnogi pred mano so že omenili nekatere ključne točke, ki jih kaže ta poročilo, naj bi jih vključilo. Hvala za vse te prispevke. Kmetijstvo samo po sebi mogoče ni na sektor, kjer je največ delovnih mest v nobeni regiji, še zlasti ne v oddaljenih regija, je pa to vendarle gonilo lokalnega gospodarstva. Brez kmetijstva dejansko izgubite eh, tisto, na, od, česa je odvisna industrija v mnogih regijah. In eh, to je treba priznati, to je treba upoštevati. To pomeni, da je kmetovalce in kmetije treba zaščititi in da moramo, eh, če se s tem strinjamo, ugotoviti, kako eh, te, to vrstna plačila razdelimo. Kaj ti prednosti in koristi za lokalno gospodarstvo, še zlasti v um, perifernih območjih, um, je um, vprašljivo največji vpliv igrajo plačila iz SKP in kmetovalci dobivajo določen delež. Torej, celoti podpiram. Um, zaščito proračuna iz SKP-ja, proračuna stebra ena in potrebujemo sistematično prerasporediti obstoječa plačila, tako da jih ne dobijo le kmetovalci, ki jih sicer najbolj potrebujejo, ampak tudi regije, ki jih ravno tako potrebujejo. Strinjam se z prejšnjim govornikom, ki je rekel, da je treba vključiti trgovinske sporazume in razmisliti o eh, posebnih eh, možnih vplivih na eh, regije, dogovori z Merkasurjem, TTIP in tako dalje. To je lahko pravzaprav čisto rušilno in izniči mnoga vlaganja v zadnjih desetletjih. Eh, gospod eh, Rupel, poročevalec v senci dve minuti. Najlepše hvala, gospod eh, predsednik dejansko moramo odgovoriti na pomembno vprašanje, kako bo zgledala Evropa jutri. In ko o tem razmišljamo, ne smemo pozabiti na zaposlenost, nova delovna mesta, pa tudi ohranjanje obstoječih delovnih mest. Če bomo na to pozabili, če bomo zanemarili, kako pomembna so ta delovna mesta danes, ne bomo dosegli dobrih rezultatov. Zaradi tega, po mojem mnenju, uh, SKP mora v prvi vrsti zagotoviti dovoljšen dohodek za tiste, ki eh, živijo in delajo na podeželju. In zato eh, moramo na novo premisliti eh, tem, kakšno podporo naši kmetovalci dobivajo. Moramo podpreti tiste, ki delajo in živijo mm, na podeželju, ne le velike lastnike kmetovalcev zemlišč. In to se navezuje na uh, vprašanje plačilnih sistemov. Obstajajo, kot vemo, ogromne razlike med državami, članicami, ko gre za višino podpore, ki se izplačuje. Uh, Eh, treba je eh, vse poskusiti izravnati eh, ta plačila. Mladi se selijo za podeželja, tisti, ki ostajajo, pa nimajo dovolj dohodka. To prinaša ogromno socialnih težav, ne le v državah, odkudar se selijo, ampak tudi v državah, kamor se selijo. In potem je tukaj še en uh, pomemben komentar, ki ga želim podati. Mislim, da so regionalne oblasti in lokalne oblasti tisti, ki si zaslužijo eh, večjo vlogo, pomembnejšo vlogo v drugem stebru. Več fleksibilnosti potrebujemo in to pomeni tudi boljšo izrabo sredstev. No, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je treba govoriti o vplivu SKP-ja na kmetijstvo in moram reči, da sem škandaliziran danes, ko je en od strokovnjakov eh, rekel, mislim, da je gospod Vigeli eh, to rekel, da je eh, SKP pomagala kmetovalcem ohraniti zaposlitev. To je laž. To je laž torej v 50 letih eh, je bilo 31 odstotkov um, francozov kmetovalcev, danes to predstavlja 4 odstotke in noben drug gospodarski sektor ni bil soočen s takšno izgubo zaposlitve kot kmetijstvo. Gospod eh, strokovnjak, eh, pojdite v Francijo, če si upajte in to govorite. Naj povem tudi to, da 60 odstotkov um, zemljišč v Franciji, torej kmetij manj kot 20 eh, hektarov je izginilo od 60 let do danes in vse to je imelo zelo uh, negativen učinek, eh, dezertifikacijo podeželja in edini način, kako lahko zagotovimo preživetje kmetovalcev, je, da zapustimo SKP mislim, da moramo odgovoriti na naslednje. Potrebujemo suverenost držav, pomoč eh, malim eh, podjetjem, malim eh, kmetom, razvoj majhnih struktur, pomoč ekološki pridelavi in tudi um, zadružne vele, um, naprimer supermarketi, uh, so nekaj, kar lahko pomaga uh, kmetovalcev. Uh, potrebujemo reformo kmetijskega modela eh, in to je treba narediti način, ki bo neodvisen od zunanjih trgov. Zanima me, ali ste pripravljeni iti tako daleč ali boste še naprej samo razpravljali in ničesar ne naredili. Pa ne pošlje varto bi, pa ne pošlje ozon. Varto bi zadač pit. Gospod Vazu, mislim, da se to navezuje na vprašanje, kaj se bo zgodilo na podeželju, če sploh ne bi imeli eh, SKP-ja, mogoče pa le ne kaže toliko pretiravati in bolj vprašajmo eh, por, eh, strokovnjake, to je njihovo mnenje, ne naše. Um, Odkar sem Živ sem eh, priča vednemu, eh, vedno večjemu zmanjševanju dela na kmetijah, eh, ukvarjajo se kombajni, herbicidi zamenjajo, ogromno ljudi, ki plejejo plevel in tako naprej. V nekaterih drugih državah, verjetno ne samo v Združenem kraljestvu, se bo to nadaljevalo. Produktivno gos, eh, kmetijstvo gotovo ne povečuje eh, delovnih mest z nekaj izjemami, to je eh, biopredelava, kjer je mogoče malo več eh, dela potrebno in eh, seveda tudi svobodna trgovina je tukaj vključena. Eh, Prav gotovo eh, pa se povezuje eh, to z eh, dodano vrednostjo živil, potem je tukaj navezana industrija, v, kot je turistična industrija, gostarstvo in tako dalje. Predlagam, da financiramo bolj spoštovanje pravil na področju zdravja in varnosti hrane. In če bomo to počeli, potem mislim, da bomo lahko ohranili število zaposlenih na podeželju, ne da bi uh, umetno naredili karkoli neumnega. Ješli bodo hteli v taki sposob pracovati, pan posel Nikolson. Veda, če, se, če bodo pristali delati na ta način. Sedaj pa dajem besedo gospodu Nikolsonu. Najlepše hvala, gospod predsednik govorim v imenu Džili, ki je trenutno na odboru za eh, okolje, ona je poročevalka v Senci. Hvala vsem, ki ste prišli danes popovdne in seveda tudi poročevalca eh, pozdravljam. Eh, to je seveda pomembno. Ustvarjanje trajnostnega um, novega zaposlovanja je pomemben, uh, pomembno sporočilo za nova delovna mesta ne le v agroživelskem sektorju, ampak tudi širše. In uh, osredotočiti se je treba na prvi stop steber. Kot uh, odbor moramo izpostaviti, da uh, nas zanima tudi razvoj podeželja vem, da je to bistvenega pomena za eh, trajnostni razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest. Hvala za to koristno študijo, ki jo bomo eh, uporabili in eh, upoštevali v predlogih spremembah. S predlogih sprememb drugi stebr pa seveda ne more imeti um, pozitivnega učinka na nova delovna mesta obstajajo uh, spremenljivke, ki jih moramo še razdelati in upam, da bo to poročilo upoštevalo, kaj lahko naredimo na področju premije, kako se povezujeta prvi in drugi stebr v tem smislu in uh, mislim, da moramo končno uh, realno oceniti uh, plačila iz drugega stebra. Uh, To je pomembno za vse države članice, uporabiti je treba kriterije, ki so v skladu z cilji politik. Hvala. Zabiral vos, tak, že bi mi ušedel reportera. Posel... Imeli ste besedo tudi v imenu poročevalca v senci. Zdaj pa ima besedo gospod Dorfman. Hvala lepa. Vprašanje imam za naše strokovnjake če izgubimo delovna mesta v kmetijstvu, to lahko pomeni dvoje. To lahko pomeni večjo učinkovitost v kmetijstvu, lahko pa pomeni še kaj hujšega. Vi ste nekaj zelo elegantnega povedali. Dejali ste, da naša skupna kmetijska politika omogoča, da lasniki zemlišč premije iz prvega stebra uporabijo, ampak torej te premije izkoristijo, potem pa uporabijo ta sredstva ne v kmetijstvu, pač pa drugot. Zdaj me zanima, ali lahko to kakorkoli opišete, imate kakršnokoli znanje, Zakaj oziroma v kolikšni meri so se delovna mesta izgubljala zaradi večje učinkovitosti v kmetijstvu ali pa skupna kmetijska politika enostavno ni učinkovita? Potem, če si pogledamo prvi stebr, tam vidimo plačila na hektar. To je zelo različno v posameznih regijah in lahko vidimo tudi, da skupna kmetijska politika tam, kjer je prvi stebr, višji Lahko bi rekli, ali je tam prišlo do zvišanja ali znižanja zaposlovanja. Vi ste merili po državah, ne pa po hektarjih. Tako da to bo zdaj težko reči. Zanima me, ali imate kakršne koli podatke s tem v zvezi. Ali je tu kakšna povezava? Hvala, uh, predsednik. Um... Gospod Brennan. Hvala lepa. Najprej se moramo odločiti, kaj je pomembneje, ali so to delovna mesta v kmetijstvu ali so delovna mesta na podeželju. To je ključna odločitev. Sam bi dejal, delovna mesta na podeželju so ključna. In mislim, da če nam bo uspelo ohraniti ali zvišati delovna mesta na podeželju, se bomo uspeli spopasti tudi z upadom delovnih mest v kmetijstvu in gozdarstvu. Zavedati se moramo nove realnosti. Od deregulacije in prostega trga vidimo, da imajo politiki vse manjšo vlogo. Ponavljam, vse manjšo vlogo. Gre za kmete, gre za stranke in gre za dobavitelje. To so trije ključni akteri zdaj. Potem mislim tudi, da se mora skupna kmetija kmetijska politika skrčiti in mora predstavljati vse manjši odstotek evropskega proračuna. Javnost ne bo podprla nič drugega. Zato ne povratku subvencijam, ne tržnim intervencijam, ne vezanim podporam, ampak poglejmo si izplačila SKP. Mislim, da moramo zapolniti luknjo med urbanim in kmetijskim in vedeti moramo, kaj želijo ljudje od podeželja, od kmetov in kakšno hrano želijo. Gospode Castro. Grazie, predsednik. Grazie, predsednik. No, io... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se tudi sam zahvaljujem našim strokovnjakom za njihov prispevek. Zahvaljujem se tudi kolegu Andreju za opravljeno delo. Očitno je, da je kmetijstvo, ampak to ni nič novega, panoga, ki izgublja. Vidimo, da tako kot povsod v gospodarstvu na zahodu prihaja do rasti, izgubljajo se delovna mesta. Ampak zdaj je vprašanje, kako lahko izkoristimo to, kar je naredil naš kolega in razmislimo, kako SKP lahko pomaga v tem novem globaliziranem svetu, v katerem vidimo, da se pojavljajo novi izzivi. Pogovarjali smo se o nihanju cen, o krizi v živilskem sektoru, kako lahko SKP rešuje nove probleme kmetov z boljšim obladovanjem tveganja, z boljšim obvladovanjem trga. To je ogromna tematika. Vsi namreč vemo, kako zelo se je spremenila ameriška politika. Pogumno, pravim jaz, ker so naredili ogromen korak od neposrednih pomoči do vzajemnih sredstev, do zavarovanja, skratka obvladovanje tveganja. To je priložnost tudi za vse nas, da začnemo govoriti o nekem srednjeročnem pregledu, ki bi bil dovolj robusten. Sam bom tudi uložil predloge spremem po tej smeri. Gospod Des. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko si pogledam, ko se ozrem, vidim, da so nekateri kolegi pri najpomembnejših temah odsotni, očitno so že na podeželju in ustvarjajo delovna mesta, kaj ne rečem. No, tematika delovnih mest na podeželju, tu bi povedal eno, gre predvsem za nacionalno in regionalno zadevo. Sam prehajam iz regionalne politike in. vidimo, da imamo regije, ki so blizu češke meje. Po zimi smo imeli brezposelnost v višini 40 odstotkov in eh, to je območje, ki je zelo prizadeto. In kaj se je zgodilo s 50 odstotki oziroma 50 leti SKP-ja na tem območju? Izkoristili smo možnost, ki nam jo je dala Evropa. To povem vsem novim članicam. Naredite isto. Pri zadnjih statistikah brezposelnosti v Nemčiji smo imeli pri nas drugo najnižjo stopnjo brezposelnosti, 1,9 odstotkov. Skratka, uspelo nam je iz revnega območja ustvariti območje, kjer je dovolj delovnih mest. In zato bi povedal kolegu Andrew, kaj je bilo z evropskimi sredstvi vse možno narediti. Ja, Eine Bitte hätte ich vorab. Äh, äh, wir sollten auch diesen Gospod Jar, ja, mislim, da v to poročilo zdaj ne smemo tlačiti vsega mogočega. Pri prejšnji kmetijski reformi smo potrebovali pet let in eh, zato mislim, da je par strani dovolj. Mislim, da se moramo omejiti na stvari, ki jih potem lahko poročevalka vključi. In eh, kar zadeva naše strokovnjake, seveda, ko govorimo o delovnih mestih, je treba povedati vsaj dvoje delovna mesta morajo biti gotova. Ne gre za to, da statistično ustvarimo delovna mesta, dohodek pa je nizek. In drugič, proizvajati je treba nekaj, kar je uporabno. Ne sme se proizvajati nekaj, kar je nekorisno in kar bomo potem morali z drugimi sredstvi preprečevati. Mislim,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 Delovne mesta bomo lahko ohranili zgolj, če bo prišlo do resnega zmanjšanja števila delovnih mest v kmetijstvu. Dve stvari glede stabilnosti zaposlovanja v kmetijstvu. Podporni mehanizmi morajo biti vezani na proizvodnjo na hektar, kajti žal imamo določene države, predvsem Romunija, ki ki ima območja, kjer nekateri vlagatelji niso zainteresirani za proizvodnjo, ampak so zgolj lastniki in jih zanimajo samo subvencije. Zato pravim, da je treba povezati subvencije in proizvodnjo. Gospod Heisling. Ste Albert Beck, jih hofe. Er, er kriegt es trotzdem <clears throat> mit, weil ich finde es immer so schön, so Nachrichten aus Bayern zu hören. No, lepo je bilo slišati novice Z Bavarske, ampak mislim, da Bavarske ne moremo primerjati z drugimi regijami, kjer ni tako enostavno dobiti delovna mesta. Zato mislim, da seveda moramo ocenjevati, ampak potem mislim, da moramo poskrbeti, da bomo z denarjem davkoplačevalcev tudi res ustvarili delovna mesta. To pa zaenkrat v zadnjih letih ni bilo v zadostni meri preverjeno. Če izhajam iz vzhodne Nemčije, če primerjamo, kako velika podjetja z velikimi površinami v vzhodni Nemčiji, ti so v več kot 70 odstotkih odvisni od neposrednih plačil. Po drugi strani imamo na zahodu Nemčije podjetja, ki imajo malo neposrednih plačil, ustvarijo pa veliko več prihodkov za samim poslovanjem in to morajo biti merila. Prav tako se mi zdi zanimiva primerjava eh, sistemov, tradicionalno kmetijstvo oziroma eh, biološko kmetijstvo. Zelo zanimivo je, kako bomo obravnavali zemljo, kjer se izvaja ekološko kmetijstvo. Vse to je treba upoštevati, da bomo lahko upravičili splačila. Gospod Des, govorili ste, kaj se je dogajalo pred 50 leti. Zanimivo. Gospod Flanagan je naslednji. Skupna kmetijska politika, vsaj kar se mene tiče, ima potencial za ustvarjanje delovnih mest. Eden od načinov, kako lahko ustvarite delovna mesta v kmetijstvu, je to, da morajo kmetije porabiti svoj denar lokalni skupnosti in maksimalna plačina 150 tisoč evrov. 150 tisoč evrov se ne bo porabilo vse lokalno, pač pa se bo to porabilo, tako kot na Irskem. Veliko tega denarja se je porabilo za kupovanje apartmajev na Hrvaškem in drugot, ne pa v lokalni skupnosti. Če omejimo ta sredstva, nam bistveno, kot 150, bistveno manj kot 150 tisoč, potem se bodo ta sredstva porabljala v lokalni skupnosti. Če bi ena regija blizu mene bi dobila veliko več denarja, 11 milijonov evrov in to bi porabili lokalno, na mesto pa so to dali tistem, ki so lasniki rančev. Ljudje kot je Larry Goodman, ki recimo porabi denar ne lokalno, ampak za letala, naprimer. To je problem. Kaj ti za vsakega, ki si kupi letalo, bo nekdo drug še vlačen domov? No, Hvala lepa, izvolite. Hvala lepa, bom kratka. Če že govorimo o zaposlovanju oziroma zaposlitvi na podeželju, moramo govoriti o posredni in neposredni zaposlovitvi. In mislim, da eh, SKP, eh, kakršna je, uničuje neposredno zaposlovanje. Mesece in mesece že govorimo o eh, krizi v kmetijstvu in o tem, kako se je vedno več kmetij na robo propada ampak zdi se mi, da bomo ohranili zelo malo delovnih mest eh, glede na eh, eh, obsežna sredstva, ki jih investiramo v drugi stebr. Torej, to ne bo uspešno, če ne bomo zagotovili, da lahko ohranimo uh, neposredna delovna mesta v kmetijstvu. In če se tega ne bomo lotili na tak način, bomo investirali denar, ampak eh, to ne bo učinkovito. V moji državi, v Galiciji, imamo veliko primerov takšnih eh, zaposlitev, ki so, bila, eh, ki so bile izgubljene na podeželju, enostavno zato, ker eh, so se kmetijski obrati začeli zapirati. To ničemu ne služi. Frajel. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, Gospa Schreier. Hvala lepa. Ko poslušam to razpravo, Naj spomnim, včeraj smo cel dan porabili za to, da smo govorili o krizi v kmetijstvu. Danes da povdan smo govorili o proračunu. Dejstvo pa obstaja, da so mnogi kmetje zelo zadovoljni, da dobivajo sredstva iz EU, iz SKP. Seveda je pomembno tudi okolje in okvirna vodna direktiva. Vse to so stvari, ki so pomembne. Vse to je del celotne slike. Dejstvo pa je, ali bomo poskrbeli za legitimne potrebe malih kmetov, namesto da se predamo in se prepustimo velikim kmetijskim podjetjem. Zdi se mi, da moramo razmisliti o tem, v katero smer bomo šli in se vprašati, ali bomo omogočili to, da bo, se bo kmetijstvo izplačalo, govorimo o biotski raznovrstnosti in podobnih zadevah. Tega vsaj, vsaj jaz veselim. Želim si študij o posameznih državah. Besedo zdaj dobi komisija, strokovnjaki in drugi. Izvolite komisija. Pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik načine, na katere lahko SKP izboljša stanje. Teh je več. Uh, to je v skladu z Junkerjevimi prioritetami in uh, veseli me, da lahko sodelujem te razpravi s poštovanimi poslanci. Poročilo gospoda Andrijeja poudarja bistveno vlogo SKP kot glavnega orodja EU za delovna mesta na podeželju. Skoraj da 11 milijonov kmetij zagotavlja delo 22 milijonom ljudem na podeželju EU. Skupaj za predelavo hrane, malo prodajo, distribucijo, kmetijstvo predstavlja panogo, ki daje skoraj da 44 milijonov delovnih mest v EU. predstavitvi smo prisluhnili z velikim interesom in eh, študija govori o negativnem učinku na zaposlovanje v kmetijstvu po reformi SKP. Plačila ponujena v okviru prvega stebra niso mišljena za ustvarjanje delovnih mest, imajo pa pomemben pozitiven učinek na zaposlovanje, tako da v kmetovanju kot tudi v drugih panogah. Pri kmetovanju pomenijo ta plačila bolj stabilen prihodek v luči nizkih cen. Skupaj s tržnimi inštrumenti, ki jih uporabljamo v času krize, neposredna plačila pomagajo pri preprečevanju izgube delovnih mest. V povprečju neposredna plačila predstavljajo 46 odstotkov dohodka na kmetiji med letoma 2005 in 2013. Ne smemo spregledati tudi tega domino učinka na druge panoge in na podeželje nasploh. Kot sem že povedal, imamo veliko število delovnih mest, veliko pa je delovnih mest tudi v drugih povezanih panogah, kot so proizvodnja strojev, krme. In imamo dejansko sektorje na podeželju, kot so turizem, ki imajo veliko korist od tega, da kmetje obdelujejo krajino. To pomeni, da kmetijstvo pomaga ohranjati delovna mesta in ustvarja širok nabor drugih dejavnosti. To pomeni, da plačila iz prvega stebra lahko pomagajo in ohranjajo temelj, na katerem eh, lahko gradimo plačila iz drugega stebra. Zdaj pa politika razvoja podeželja. Naložbe v diverzifikacijo, inovacije, to so ključne dejavnosti, ki jih spodbuja politika razvoja podeželja. To gre za prenos znanj, svetovalne storitve, široko pasovne storitve in boljše storitve nasploh. Politike razvoja podeželja zato spodbujajo izboljšave na področju kmetijstva, pa tudi izven njega. Tudi nekmetijska podjetja imajo korist, ustvarja se okolje, v katerem mnogo podjetij lahko cveti. Kot ob koncu raziskava kaže, je drugi steber SKP učinkovit pri ustvarjanju delovnih mest v kmetijstvu. Seveda, če izberejo države članice pravo težišče, strateško programiranje zasleduje ciljno usmerjenost, ki je ključnega pomena podeželje naj bi bilo deležno skoraj da 160 milijard javnih sredstev, če ne upoštevamo, kaj vse dobi iz drugih inštrumentov. Obstajajo seveda neke omejitve in trenutno si prizadevamo za promocijo finančnih inštrumentov in širimo področje uporabe. Skupaj z naložbami v okviru naložbenega načrta za Evropo, tako imenovanega inštrumenta EFSI in ob koordinaciji z drugimi skladi. Študija govori o možnih učinkih, tudi negativnih, ki bi se jim bilo treba izogniti. In ključno je, da se angažirajo države članice v tem procesu. Izboljšave porabe denarja sodijo tudi na lokalno raven. To je ena ključnih lasnosti. Torej, predvsem moramo biti ciljno usmerjeni k skupaj dogovorjenim prioritetam na podlagi eh, trdne ocene potreb in ob vključevanju vseh deležnikov. Nikoli še nismo imeli tako ciljno usmerjenega programa kot tega. Rezultate naše politike bomo lahko pokazali in podariti. Moramo, da je treba jasno povedati, kako se porabljajo sredstva in kateri so izidi. Danes vidimo, da lahko regionalni programi pokažejo ali se odzivajo na potrebe regije, ki jo pokrivajo. Predvsem moramo vedeti, da je treba vključiti tudi podeželje v krožno gospodarstvo in v tako imenovano bioekonomijo. S tem bomo podprli delovna mesta in rast in poskrbeli za cilje vzdržnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se držali dodeljenega časa. Zdaj pa besedo dobijo naši strokovnjaki vsak pet minut. Hvala lepa. Najprej bi rad razložil naslednje. Glavno sporočilo, ki ga najdemo v literaturi, ni to, da se ustvarja več delovnih mest, kot smo slišali. Ampak ravno obratno je, tako da bi glede tega rad bil jasen. Namreč, dobro vemo, da ne samo v Franciji, ampak povsod v Evropi prihaja do vse večjega procesa koncentracije. In to je dejstvo. SKP mora pomagati upočasniti ta proces, da bi znižali negativne učinke tega procesa. Druga stvar pa je to, kar je povedal gospod Pavlo de Castro. Popolnoma se strinjam, da gre za pomemben vidik. Namreč prakse obvladovanja tveganja, tako na ravni kmetij, kot tudi na ravni politik. Čeprav do zdaj orodja, ki smo jih imeli na voljo v stebru 2, to še ni bilo dovolj dobro oziroma dovolj na široko uporabljeno. In če se ne motim, je samo devet držav sprejelo odločitev za ukrep 17. Povprečje je bilo 1,4 odstotka skupnega proračuna, torej zelo nizek znesek. In še moja zadnja pripomba, ta pa se nanaša na to, kar je povedal gospod Flanagan. To je pomembno vprašanje kako se uporablja denar iz SKP, kaj kmetje naredijo z njim. Tisto, kar je zelo pomembno, je posredni učinek te porabe. Obstajajo namreč študije, ki kažejo, da so porabili dodaten dohodek zelo pogosto za izobraževanje otrok in to lahko privede do tega, da bo nova generacija iskala delovna mesta izven kmetijstva. To pomeni, da če ne bodo našli kakovostnih delovnih mest za svojo stopno izobrazbe na podeželju, potem seveda obstaja ta potencialno negativen posreden učinek, da bodo pač odšli drugam. Hvala lepa. Yeah, thanks. Um, I just will add a few, a few things. Par stvari bi rad dodal. Prvič, naj poudarim to, kar je povedal kolega. Če je bil učinek, da samo nekaj analiziramo, sam sem povedal, da ta tendenca še vedno obstaja in tu se strinjam z vami, zaposlovanje v kmetijstvu se zmanjšuje, o tem ni dvoma. Tisto, kar sem jaz v svoji analizi poskušal narediti in tu odgovarjam na prvo vprašanje, ki ste mi ga postavili, namreč ali gre samo za to, da je kmetijstvo postalo bolj učinkovito in zato izgubljamo delovna mesta. Sam sem prikazal v statistiki, da je to možno, vemo, statistika kaže, učinkovitost v kmetijstvu se izboljšuje. Ali ta večja učinkovitost in dodatni prihodek lasnikov, ne nujno kmetov, lasnikov zemlišč, kam gre ta denar? In ali to pripelje do tega, da ljudje potem iščejo delo drugot, s tem dodatnim prihodkom? Na to vprašanje ne morem odgovoriti na podlagi ugotovitev iz raziskave. Problem, ki ga imamo, in to me pripelje zdaj do drugega vprašanja. Ko smo analizirali, kje so bolj uspešni ali pa bom rekel tako, kje je večja korelacija med financiranjem in pozitivnim učinkom na trgu, tu moram reči, da nimamo regionalnih podatkov. Pač ni teh podatkov, kar je za raziskovalce zelo zoprno. Razumem argument komisije, zakaj ne objavljajo podatkov o financiranju iz prvega stebra, gre pač za varstvo podatkov, ampak za raziskovalca, za analitika je to uvira, ki je ogromna ker mi pravzaprav ne moremo ugotoviti skozi časovne serije in njihovo primerjavo, ne moremo ugotoviti, kje in kako se kažejo učinki na regionalni ravni zaradi financiranja iz prvega stebra. To kot raziskovalci moramo povedati. Tu smo imeli težave in smo bili omejeni, zato na to vprašanje enostavno ne moremo odgovoriti. Prav tako se popolnoma strinjam z nekaterimi, ki ste dejali, da bi bilo bolje, če bi pokrili vse države članice in bi jih primirjali med seboj. Se popolnoma strinjam, žal v tej študiji to ni bilo ne možno, ne predvideno. Je pa to lahko točka, ki jo lahko sprožite s komisijo, da bi ta naročila tako študijo. Potem strinjam se tudi, da če govorimo o stranskih učinkih SKP, o sekundarnih učinkih, recimo varstvo okolja ali pa posledice zaradi Nature 2000, to ni bilo analizirano dovolj poglobljeno. Sekundarni učinki so pač sekundarni lahko se seveda ustvarjajo delovna mesta tudi vzdolž verige, tudi sekundarne učinke je torej možno izboljšati. Bi pa poudaril in s tem zaključujem, da moram jasno poudariti, verjetno je kljub temu pravi čas, ne da bi se zdaj spuščali o razpravo SKP, ampak menim, da je napočil čas, da razmislimo, ali je kmetijstvo dovolj sodobno, ali bi morali kmetijstvo oziroma o kmetijstvu razmišljati bolj široko, recimo v povezavi z okoljem, z rekreacijskimi dejavnostmi in podobno. Pet minut. Lahko bom še hitrejši, torej zahvaljujem se strokovnjakom za njihove odgovore, zahvaljujem se vam za kakovost te razprave. Vprašanje tu je naslednje. Ali mora biti zaposlovanje nekaj, o čemer govorimo v kontekstu SKP-ja ali ne? Odgovor je jasen, ja. Zaposlovanje je prioriteten Eh, cilj zdaj. To včasih eh, ni držalo. Torej, na začetku SKP-ja zaposlovanje ni bilo prioritetno. Če pa sedaj damo zaposlovanju to mesto, potem bomo razmišljali drugače. In poročilo bo v tem smislu postalo zelo pomembno, zato bi eh, si močno želel, da vsi razmislimo o tem besedilu, ga dopolnimo, zato da bo tudi komisija lahko razmislila o tem, se pravi o sedanjem SKP-ju in o prihodnem SKP-ju. Kajti eh, to bo prav gotovo vplivalo tudi na usmeritve skupne kmetijske politike v prihodnosti. Zahvaljujem se vam za kakovost te izmenjave, zahvaljujem se tudi ekipe, ki so nam pomagale, sekretarjat in tako dalje in zahvaljujem se vam torej vsem za ta dokument, ki se bo samo še bogatil v prihodnih tednih. Hvala. Hvala lepa. Torej, eh, predloge sprememb lahko vložite do 17. maja ob 8. zvečer. Če dovolite, imam tudi sam nekaj pripomp. Nismo veliko govorili o učinku kohezijske politike na podeželje, na uh, ustvarjanje delovnih mest, tudi to je zelo pomembno. In ne smemo predpostavljati, da je samo drug, drugi stebr odgovoren za ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Zelo zanimivo bi si bilo pogledati, kaj bi se zgodilo, če bi imeli drugi stebr tudi v regionalni in kohezijski politiki. Torej, tu smo priča objektivnemu procesu se pravi krčenju eh, zaposlovanja na podeželju. In to se bo dogajalo tudi v prihodnosti. Torej, to je tako problem eh, storitev kmetijskemu sektorju in na drugi strani je to tudi problem storitev prebivalcem na podeželju, kajti vedno več ljudi imamo, ki živijo na podeželju, kajti zemlja je eh, cenejša, enako velja tudi za nepremičnine in to tudi vpliva na porast prebivalstva na podeželju. Prosim tudi, da imate vse čas pred očmi to, da obstajajo velike razlike med državami članicami. Ne moremo uporabljati eh, istih veril za vse države. In na koncu morda ne bi eh, smel eh, podajati teh govoric, to ni preverjena informacija, ampak slišal sem, da za vinsko trto velja, da se bodo problem, ne, oziroma slišal sem govorice, da se, bo, uh, vse, uh, da se bodo vse te dejavnosti uh, iz SKP-ja preselile na področje regionalne politike, kohezijske politike in tako dalje. In o tem je govoril tudi eden od govorcev, se pravi, da bo prišlo do eh, sprememb, torej do novega eh, pristopa in tako dalje, da se bo znotraj komisije to preuredilo kar pomeni, da moramo postaviti komisarju nekaj vprašanj. Kaj ti? Če drži tudi to, da se bo uh, mednarodna trgovina preselila iz generalnega direktorata Agri na generalni direktorat Trade, kaj bo potem ostalo v generalnem direktoratu Agri? Zelo malo če to kaže na novo SKP, potem je to kar resno. Kot sem že povedal, so to govorice, ampak ko bomo razpolagali z uradnimi informacijami, bo že prepozno. Zato mislim, da moramo postaviti nekaj vprašanj že zdaj. Se upravičujem, da sem sprožil to vprašanje zdaj in tu, ampak mislim, da čeprav gre za govorice, da morate to vedeti. Sedaj bom uh, zaključil s tem, s to točko dnevnega reda. Zahvaljujem se strokovnjakom. Zato prosim, da nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. Torej, govoril sem o pomembnih rečeh, zato ste bili zelo tiho, ampak to je bilo treba omeniti. Sedaj bomo imeli izmenjavo mnenj z predsedujočim delovne skupine za kmetijske trge. Torej, to je naš komisar vzpostavil in eh, gre za pročitev situacije na kmetijske trge kmetijskih eh, trgih, za vse zunanje vidike, se pravi vse sporazume, ki bodo podpisani in no, o katerih razpravljamo. Torej, delovna skupina za kmetijske trge razpravlja o torej, um, spremembah cen, o transparentnosti trga, o stabilnosti trga. To je pomembna delovna skupina, ki ima 12 članov in sedaj prosim predstavnike te

komisar Hogan je govoril o delovni skupini, ki jo vodi gospod Verman. O vas je govoril tako pogosto, da mislim, da od vas pričakuje, da nas boste rešili, da boste rešili vse težave na področju kmetijstva. In vaši predlogi nam bodo omogočili izhod iz krize. In zato predlagam, da prevzamete besedo za deset minut, da podate vaše uh, uvodne um, misli. Na to bodo spregovorili člani odbora, koordinatori in tudi vaši kolegi bodo lahko prišli do besede. Izvolite. Gospod Verman. Mikrofon. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, Zelo vesel sem, da sem danes lahko tu in da vam lahko pojasnim, kaj dela naša delovna skupina. In eh, tudi, da vam predstavim naš način dela in naš načrt dela. Najprej, naša naloga je bila zelo jasno opredeljena, to je torej gospod eh, komisar Hogan in sicer je šlo za okrepitev položaja kmetovalcev v prehrambeni verigi. To je ključnega pomena v svetu, ki je vedno bolj globaliziran na področju trgovine s prehrambenimi izdelki. Torej, naš namen in naša naloga ni, da pripravimo revizijo SKP-ja. Torej, to bi bilo preveč. Mi se osredotočamo na izboljšanje položaja kmetovalcev v prehrambeni verigi, se pravi, kaj to pomeni in kaj, kako lahko to storimo, katere elemente je treba okrepiti. Naša delovna skupina vključuje strokovnjake iz držav članic, ti so bili izbrani na osnovi razpisa, torej razpisa za kandidate, na to je komisija izbrala te kandidate, torej na osnovi strokovnih znanj eh, držav izvora, spola in tako dalje. Načrtovanih imamo sedem sestankov delovne skupine, na to bomo pripravili eh, poročilo in sicer jeseni 2016, oktobra ali novembra, vsekakor pa pred koncem delovnega mena. Komisar Hogan na nas malce pritiska, zato si močno prizadevamo, da bi to končali čim prej, torej vsekakor jeseni letos. Imeli smo tri srečanja in govorili smo o številnih vprašanjih in to bom sedaj pojasnil. Ampak najprej vam bom podal imena ljudi, ki so v tem odboru imamo profesora Bobhovskega iz Polske, ki je strokovnjak za proizvodnjo hrano in za prehrano, gospod Kazolari iz Italije, ki je strokovnjak za zadruge, na to gospod Dublin iz Združenega kraljestva, ki je specializiran za mlečni sektor, gospa Luisa Fresko iz Nizozemske, ki je eh, predsednica uh, uh, univerze v Ahnu in uh, strokovnjakinja za področje eh, kmetijstva, na to um, gospod Gizen iz Nemčije, moj kolega gospod Torse Iverson iz Švedske, ki je strokovnjak za prihodne trge. Na to imamo še um, kolega iz Mađarske, ki je direktor raziskovalnega inštituta eh, za kmetijstvo na Mađarskem, gospa Pomije iz Francije, ki je eh, prav tako odgovorna za finančne transakcije na področju, trgovi, eh, na področju kmetijstva in gospod Bedje, ki, je, ki prihaja prav tako iz Francije, gospa Valverde Cabrero, ki je generalna direktorica um, v vladi eh, Španije in eh, pa gospod Zamije iz Slovaške, ki je tu zelo poznan, kajti bil je tudi v pogajalski skupini za pridružitev Slovaške v Evropsko unijo. Torej, to je naša delovna skupina in zelo smo veseli, da vsi aktivno sodelujemo torej imamo različne države, različna področja eh, ekspertiz in sedaj pripravljamo nekaj vprašanj, torej razmišljamo o tem, kako bi lahko povabili še druge strokovnjake iz specifičnih sektorjev. Naše prvo vprašanje je povezano z podatki o trgih in preglednostjo trgov, kako lahko izboljšamo preglednost trgov, tako da bo to kmetovalci lahko eh, se zanesli na eh, podatke in da bodo lahko načrtovali na podlagi teh podatkov in tudi odločali o tem, ali naj eh, kupujejo ali prodajajo ali sadijo ali žanjejo in tako dalje. Torej, to je pomembno tako za kmetovanje kot za dohodek. To. Tu smo prisluhnili dvema strokovnjakoma, eh, enemu iz eh, ZDA in drugemu iz eh, Evrope, ki sta govorila o tem, kako lahko preglednost trga pomaga pri vzpostavitvi mehanizmov in postopkov za bolj verodostojne informacije v zvezi z tem, koliko plačajo trgi za specifične proizvode in tudi kaj, kakšne so napovedi uh, trgov za posamezne proizvode. Na to imamo še vprašanje futures and futures markets. Torej, če eh, to lahko predvidimo in upravljajo na ta način, da eh, bolje obvladujemo tveganja, ki prehajajo iz eh, sprememb cen, torej v globaliziranem svetu, torej v svetu, kjer vsega, je SKP torej odprla uh, meje uh, in um, to je imelo tudi določene posledice. Spreminjanje cen, volatilne cene so realnost naših uh, kmetovalcev in uh, na ta način pri teh terminskih transakcijah velja, uh, da ji to kmetovalcem lahko omogoča boljše obvladovanje tveganj. Torej, to ni preprosto in eh, zelo smo veseli, da gospod eh, Iverson, ki je specialist za eh, terminski trg, bo lahko o tem povedal tudi več besed. Na to tretje vprašanje se nanaša na pogodbe, torej kako so pogodbe lahko koristne za zagotavljanje dohodkov in tudi za uh, Eh, obvladovanje volatilnih trgov in cen, torej pogodbe so seveda poznano sredstvo, ampak eh, razmisliti je treba o tem, kako so te lahko bolj homogene in eh, bolj transparentne in tudi bolj primerljive. Na to zadnje vprašanje, finančna pomoč strani različnih skladov, vključno z tako imenovanim Junkarjevim skladom, In sicer gre za sredstva, ki so namenjena inovacijam na področju kmetijstva in pa eh, na področju razvoja podeželja. Torej, sredstva, ki naj služijo kmetovalcem za razvoj bolj, oziroma za izgradnjo bolj um, primerne prihodnosti. Torej, mi kot delovna skupina smo zelo eh, cenili tudi priložnost, da prisluhnemo vašim komentarjem in predlogom. Imamo tudi spletno stran, kjer pozdravljamo vaše prispevke in zamisli, predloge. To bomo prav gotovo upoštevali in gospod predsedujoči iz tega vidika nas res zelo zanima vaše mnenje. Pozorno vam bomo prisluhnili in prepričan sem, da bodo vaši eh, prispevki, vaše vizije, vaši predlogi, torej da jim bomo tudi pozorno prisluhnili in jih vključili v delo naše skupine. Hvala lepa. Torej, če prav razumem, se bodo zdaj oglasili tudi drugi člani, oziroma ali bodo odgovorili na vprašanja naših poslancev. Ja, ja, to drži. Uh, in prav tako tudi pozdravljamo torej, pripombe poslancev, če je to mogoče. Kot sem povedal, mi smo tu, želeli bi vam prisluhniti, zelo nas zanima, kaj eh, menite, kakšne ideje imate, mnenja, eh, prispevke v zvezi s tem vprašanjem omočitve eh, kmetovalcev v prehrambeni verigi. Torej, mi bomo to zelo resno upoštevali. Gospa Aguilera. Minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobrodošli eh, vsi strokovnjaki eh, delovne skupine. Torej, kar bi se mi zdelo dobro bi bilo, če bi v tej delovni skupini strokovnjakov lahko analizirali eh, situacijo te stalne krize, torej, ki ni vzdržna za določene sektorje. Torej, imamo tudi um, situacijo torej, v eh, prehrambeni verigi. Tu je um, kmetovalec eh, najšipkejši člen, imamo veliko volatilnost cen. Um, In eh, tu bi lahko analizirali te ranljivosti. Po mojem mnenju je ena izmed težav, ampak nimam rešitve v tem, da reforma skupne kmetijske politike ni eh, posegla v um, mehanizem upravljanja teh uh, trgov. To sploh ni bilo vključeno v reformo. Sama ne verjamem v uh, Eh, sistem, kjer bi vzeli denar iz prvega stebra in ga na to razporedili eh, kmetovalcem, ki so v krizi. Eh, kriza je lahko kakršnekoli narave, ampak to je eden od glavnih problemov in mislim, da je treba tudi razmisliti o tem, kaj je pravzaprav ta reforma SKP. Ampak poglejmo si inštrumente, ki jih imamo. Mislim, da je e, zanimivo, če si pogledamo e, način, kako te pogodbe delujejo. Torej, sem Španka in moja e, država je na področju mlečnega sektorja sprejela pogodbe za eno leto, to je bilo obvezno in to je povzročilo težave v mlečnem sektorju. Torej, zanima me, na kakšen način lahko s pogodbami eh, zagotovimo, da bo to uspešno. Sama sem zelo skeptična glede tega. Mislim, da je eh, pomembno, da razpolagamo tudi z eh, številkami in eh, glede terminskih trgov za določene sektorje bi me tudi zanimalo, če lahko o tem poveste več. To, ampak vsekakor se mi zdi pomembno, da smo to vzpostavili za področje kmetijstva. Thank you very much and... Hvala lepa. Eh, s kolegi ste močno dobrodošli tu danes popovdne. Z zanimanjem sem prisluhnil temu, kar ste povedali. Torej, igrate zelo pomembno ulogo in to verjetno v najtežjem obdobju za kmetovalce povsod po Evropi, kajti v veliki meri vidimo, da izginjajo, eh, da, iz, da se krči proizvodnja, imamo eh, ruski embargo. Vidimo, kaj se dogaja z cenami mleka, vidimo, kaj se dogaja s Kitajsko. Torej, vsem vam želim veliko uspeha pri tem, veliko ljudi bo zelo pozorno spremljalo vaše delo. Ampak upam, da boste čimprej pripravili poročilo in upam, da to poročilo ne bo tako, kot je veljalo za mnoga poročila predtem, da se, bo, da se ne bo znašlo v, na dnu nekega predala, temveč da bo resnično uporabljeno. veliko težav je bilo že omenjenih eh, v prehrambeni verigi, ampak eh, zanima me, kako boste v poročilu obravnavali vprašanje, kot so terminski trgi, novi, eh, novi trgi, nove ideje, kako to prodamo. Prav gotovo vam ni treba razlagati, da obstaja velika mera nezaupanja med proizvajalci. Eh, in predelovalci. Vemo, da če ta dva sektora ne bosta sodelovala, potem eh, je prihodnost mešnega sektorja v težavah. Omenili ste eh, pogodbe, to je morda ena rešitev. Ampak kar se tiče pa terminskih transakcij, pa je to pa je tu nezaupanje še večje. Nikoli se nismo s tem ukvarjali. Uh, ali bomo to lahko dejansko uh, uspeli prikazati ljudem na privlačen način. Torej, sam sem se odzval podobno kot vi, torej um, počakal bi, da vidimo, kako bomo lahko tu naredili korak naprej. Trenutno smo v situaciji, ko imamo MMO. ki doslej ni bil celoti uspešen. Torej, prepričan sem in to iskreno sem prepričan v to, da mi v Evropi ne smemo tu sedeti in čakati, da bodo eh, ZDA, Nova Zelandija in druge eh, države eh, določile načela, standarde in cene mlečnih izdelkov. Mi moramo pokazati, da lahko tudi mi prevzamemo vodilno vlogo v Evropi na področju mlečne industrije, kajti to bo omogočilo dostojno življenje ne samo dobaviteljem mlečnih izdelkov, temveč tudi potrošnikom in proizvajalcem. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod eh, Verman, da ste se nam pridružili, da ste eh, spregovorili o tej delovni skupini. Zelo sem vesel, da imamo takšno delovno skupino o kmetijskih trgih. To je pomembno. Imamo vprašanje. Vi kot predsedujoči, ali menite, da bo delo te skupine uspešno? In na to še nekaj bolj podrobnih vprašanj. Govorili ste o Eh, transparentnosti trgov, finančnih inštrumentih, eh, o zavarovalnih schemah ali v okviru eh, transparentnosti trgov razmišljate tudi o možnih negativnih učinkov, se pravi, da naprimer prodajalci nadrobno lahko na ta način dobijo podatke o najnižjih cenah in tako dalje in to izkoristijo. Eh, ideje glede um, eh, zavarovalnih schem, to ni novo, eh, torej nekatere države to veliko bolj uporabljajo kot druge, naprimer ZDA te prakse pogosto uporabljajo. Na to še bolj podrobno glede finančnih instrumentov in zavarovalnih schem. Po mojem mnenju bo to omogočalo kmetovalcem, da se bodo vnaprej veliko bolj osredotočili na tveganje in da bodo bolj usmerjeni v trg in na ta način bodo lahko tudi bolj uh, konkurenčni na globalnem trgu. Ali se vam zdi, da uh, to drži? In ali imamo ta trenutek eh, že uh, zavarovalne scheme oziroma vem, da jih ima, imamo naprimer za uh, podnebne, za vremenske um, uh, nesreče oziroma težave. To sicer že obstaja, ampak teh se uh, kmetovalci ne poslužujejo. In uh, zanima me, zakaj uh, se to tako malo ali redko uporablja. Gospa Senera. Hvala lepa. Nisem prosila za besedo, ampak če že ustrajate, jo bom izkoristila. Ja, torej, načelo je, da koordinatorjem dam besedo. Ja, ja, vem. Torej, torej vse čas se vrtimo okoli istega. Ko tu govorimo o trgih, imam občutek, da torej, vsi predlogi se osredotočajo vse čas na isto, se pravi, vedno gre za izvozne trge. Ampak eh, najhujši problem, eh, naprimer, govorili smo o. o eh, trgu mleka in to o tem govorimo že mesece in mesece in tudi eh, v drugih eh, sektorjih na področju kmetijstva imamo težave. Ampak problem je v tem, da vedno iščemo instrumente eh, zato, da bi se ustrezno odzvali na to zakonodajo, ki je pač to uredila, ampak vedno gre za isto skupino, vedno gre za tiste, ki so usmerjeni v uh, izvoz. Torej, mene bi zanimalo, če bi lahko ta skupina res govorila o eh, težavah, s katerimi se soočajo majhni in srednje veliki obrati. Uh, ki so vse soočeni z eh, učinki te eh, politike in s to stalno krizo. Torej, sama bi želela govoriti o tem, kaj ti dejansko instrumenti, ki jih imamo tu, transparentnost trgov, terminskih trgov, torej vse to, ja, to, o tem vse čas govorimo, ampak kriza se še nadaljuje. Želela bi, da govorite o realnosti, da govorite o kmetih, ki so realni ljudje, eh, ne pa o tisti majhni skupini velikih izvoznikov, ki imajo dostop do mednarodnih trgov. Gospod Heusling, izvolite. Ja, nekaj sem hotel povedati tudi zato, ker sem bil nekoliko razočaran. Zdaj me pa zanima, a imate kakega predstavnika kmetov? predstavnike industrije imate, kaj pa kmetje? Ja, v glavnem predstavniki industrije. Tudi v Nemčiji vidimo, da ni vedno transparentnosti. Zato sprašujem, zakaj ni koga zraven, ki bi imel neposreden upogled, ki ima neposredne izkušnje? Govorili ste o transparentnosti. Ja, vse v redu in prav. Vsaj pet poročil smo že imeli v zadnjih letih, ki so govorila ravno o tem, o tem, da kmetije ne sodelujejo v zadostni miri v prehranski verigi. To, da ste nam zdaj prišli to predstaviti, no, malo več bi si pa že drznil pričakovati. To so, mi rečemo temu, staro vino v novem kozarcu, nič novega. če so ti odgovori, ki ste jih dali danes, edini odgovori, ki jih imate na krizo, potem najprej preberite poročila, ki smo jih mi pripravili v parlamentu. Morda boste tam dobili kakšne odgovore, ki vam bodo pomagali. Namreč v prvi vrsti gre predvsem za konkurenčno pravo. Dejstvo je, da imamo v Evropi nepošteno, nefer konkurenčna pravila. Kmetije niso v zadostni meri udeleženi v prehranski verigi, o tem nisem slišal nič. Ja, terminski trgi, ja, ameriški način kmetovanja, ja, ampak to ni rešitev za evropsko kmetijstvo. Včeraj smo imeli zanimivo razpravo in govorili smo o tem, ali si nismo sami škodili, ko smo odpravili uh, ureditev trga ko smo stavili samo na prosti trg, to mislim, da je samo še prililo ogen na katastrofo, ki jo imamo zdaj. To, kar ste nam danes povedali, se bojim, da kmetom ne bo kaj dosti pomagalo. Panie pošte, nema rodnikov na sali, bo vjosna rodnice v polu. Uh kot kaže, ni uh, nobenega kmetovalca tukaj uh, v dvorani, ker so vsi na polju, saj je vendarle pomlad. Uh, gospod uh, Enjo, ja, veseli me, da sem še vedno tukaj. Omenili ste terminske trge, kjer sem osebno sodeloval in vidim, da so predvsej prostovoljni. Ampak Eh, v evropskih inštitucijah obstaja zavest o tako imenovani zakonodaji MIFID in tam zaradi nje bo eh, trgovanje na terminskih trgih bolj komplicirano. Ne vem, zakaj to uvajamo, to je zelo kontraproduktivno. Terminski trgi bodo postali veliko dražji, ampak dolgoročno eh, se s tem. Ne strinjam, kajti terminski krgi so tisti, ki pošiljajo pozitivne signale tako potrošnikom kot vladam. Kmalo bomo imeli referendum v Združenem kraljestvu in naš minister za kmetijstvo je na strani tega, da zapustimo Evropsko unijo, se za to zauzema. In on je pripravil zanimivo e, schemo, ki jo uporabljajo tudi kanadčani in ki jih zagotavlja varnost, prav gotovo obsta, vsak eh, proces eh, proizvodnje živil eh, zahteva zagotovljeno dobavo in ne morejo enostavno se. In moramo jim reči, plačevali vam bomo naslednje leto. Um, vertikalna integracija, to mi je zelo všeč, ta formulacija. Um, ne moremo kar uh, uh, politikom naložiti, naj najdejo profitabilen način prodaje tega, kar nekdo se samo odloči izdelati. Uh, po, kmetovalci morajo spoštovati pravila, biti disciplinirani. Um, Zagotoviti moramo uh, scheme uh, garancij uh, tudi za prodajo izdelkov, uh, ampak eh, le tistih, ki izpolnjujejo določene standarde. In po moje je to pot naprej. Hvala. Pani posel Madines, jako. Kolegica Madines, eh, vi ste govorili, poročevala, poročevalka za prehranjevalno verigo. Dve minuti. Eh, ja, zanimiv iz. Zmeniva, zamen, zanimiva izmenjava mnen 14. januarja je bila o uh, določanju cen na trgih. E, zelo je treba si pogledati, kako delujejo trgi. Ne samo, da rečemo, da nastane cena na trgu in da se tam oblikuje. Vse ostalo je pa zgodovina. E, vi pravite, da e, kar nekaj držav članic govori o nacionalnih regulatornih pobudah vezanih na načine trgovanja oziroma prakse. In taka pobuda je zame pomembna. E, nepošteno trgovanje sploh ne sme obstajati in e, v našem odboru verjamemo, da potrebujemo evropsko zakonodajo, da to odpravimo. Druga točka pa se nanaša na ta uh, pojem krepitve položaja kmetovalcev, ki nikoli se ne povezuje z usporednim vprašanjem, zakaj drugim dovoljujemo toliko moči. Torej, kako odvzeti moč tistim, ki so tako zelo močni v um, eh, prehranevalni verigi. Predstavljajte si eh, mladega kmetovalca, koliko ima eh, možnosti eh, postavljati ceno za svoje izdelke. Informiranost in transparentnost, vse to je pomembno, ampak mi kot potrošniki zelo pogosto ne vemo, da ko gremo do, na police in kupujemo hrano, ni nam sploh jasno, zakaj dobivamo hrano poceni hrano. Tukaj ni nobene transparentnosti. In pri eh, prehranjevalski verigi ne moremo kar naprej eh, zmanjševati dobičke na ravni eh, kmetij. Hvala. Posel Hazakamp, pani Anja Hazakamp. Gospod Hazakamp, gospa. Eh, veliko... Najlepše hvala. Eh, hvala, gospod Ferman. Dobrodošli. Eh, kot uh, si lahko uh, pričakovali, bom govorila o intenzivni živinoreji. Uh, obstaja kar nekaj sektorjev, kjer je kriza. In uh, kjer se kriza krepi spi, kjer se potem preliva drugam, naprimer iz bančništva v kmetijstvo. E, stalno se zmanjšuje povpraševanje po nekaterih izdelkih e, in e, naraščajoča proizvodnja tega ne more nadomestiti. In temu smo priča v sektorju mleka in govedine. In mislim, da je transparentnost um, dobrodošla, vse lepo in prav, ampak sam sistem je pokvarjen, bolan. Kaj ti uh, eh, izginjajo uh, tropski gozdovi, uh, začenja primankovati pitne vode in podobne zadeve. In v bistvu smo že prišli do uh, skrajnih meja tistega, kar se da doseči, še zlasti, ko gre za uh, proizvodnjo uh, hrane. Uh, Mar se kaj je perverznega. Ali se strinjate z mojim opisom te situacije e, negativnih učinkov, ki smo jih priča zaradi naše proizvodnje. E, in ali ne bi bilo najbolje enostavno prekiniti e, vse financiranje intenzivne živinoreje? Eh, Hvala lepa. Eh, gospa Hadekamp, eh, seveda eh, kmetijska plačila ne gredo za intenzivno kmetovanje, niso temu namenjene. Videla sem, da ste si nadeli en pravi oklep za boj, ki ga začenjate. Eh, na nizozemskem vemo, kakšna je situacija. Naj se le navežem na to, kar je rekla gospa McGuinness. Eh, seveda moramo razmišljati o maloprodaji, ampak eh, različni deli prehranjevalne verige so taki, da jih je treba uravnotežiti po celi dolžini te verige od proizvajalca pa do male prodaje. Obstajajo trenutno nekatere panoge, ki so pravzaprav že popolnoma zbankrotirane, nimajo sredstev in eh, kako bomo tukaj dosegli potem enake pogoje za vse. Eh, minister oziroma eh, sekretar za kmetijstvo v eh, ZDA govori o družinskih kmetijah. To se mi zdi dobra pot. Ravno tako Junkerjev načrt. O tem tudi veliko govorimo, ampak mislim, da se tudi kmetovalci morajo imeti pravico do samoodločitve. O tem je sicer govor, ampak eh, kje vi vidite mejo med eh, velikimi igralci in družinskimi? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, zahvaljujem se vam za vašo prisotnost tu in eh, tudi vašim eh, kolegom. Torej, sama sem odgovorna za poročilo o volatilnosti cen in eh, veliko vprašanj so kolegi že omenili, ampak treba se bo vrniti na določene, um, določene okvere, torej za naprimer nelojalno konkurenco, volatilnost cen in tako dalje. Ampak govorite o transparentnosti. Sprašujem se, torej glede na to, da Eh, sem sama kmetovalka, torej sprašujem se, kaj si predstavljamo pod tem pojmom. Pogosto ugotavljam, da eh, transparentnost eh, omogoči najbolj močnemu akterju na trgu, da lahko še bolje izkorišča najšipkejše. Na to me zanima vprašanje dohodkov eh, kmetovalcev, kajti eh, zato gre, ko govorimo o preprečevanju volatilnosti cen. Torej, kakšno je vaše mnenje o tem in tudi o opazovalnici cen in tudi o teh proticikličnih eh, pomočeh, ki jih vidimo v določenih regijah na svetu. Imam zelo veliko vprašanj in če boste dovolili, se bom obrnila kasneje še na vašo delovno skupino s temi vprašanji. Pani poseł, prosimy o przesłanie tych pytań w formie pisemnej. Dobro, prosim, pošljite nam ta vprašanja v pisni obliki uh, in potem jih bomo preposlali našim uh, kolegom, uh, strokovnjakom. Gospod Antan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste se nam pridružili. Danes govorimo o krizi in iščemo uh, načine, kako se ji zoprstaviti. Prav gotovo bo koristno omeniti to, da pred tremi leti, ko smo zaključili reformo SKP, je ta reforma temeljila na čelu, da ne bo več kriz, da so trgi na svetovni ravni rastoči in da potrebujemo samo nekaj orodij, ki bodo omogočili manjše prilagoditve. Torej, eh, današnja situacija Eh, prav gotovo ni več eh, takšna, kot je bila pred tremi leti. In eh, torej želim vam veliko uspeha, kaj ti vprašanja, s katerimi se soočate, so peklenska in upam, da boste našli ustrezne odgovore. Torej, 60 let že velja, da konkurenčno pravo temelji na interesu potrošnika. Ta politika je bila povsem razumljiva v nekem območju, kjer smo imeli 3 do 4 odstotke brezposelnost. Zanima me, v kolikšni meri je to sedaj smiselno, glede na to, da je ta številka eh, porasla na 10 odstotkov. Torej, kako lahko upravičujemo, da dajemo prednost interesu Mm, potrošnika nad interesom um, zaposlenega. Čisto kratek bom že spet. Govoril bom o trgih. Vprašal bi, če ste upoštevali mojo sugestijo, da se ustvari nek intervencijski mehanizem in se ga uporabi eh, takrat, ko zasledite na trgovanju nevarno poslovanje, naprimer na trgu svinine. Mislim, da eh, vsi vemo, kakšne so cene na evropskem trgu. Eh, primerljive so eh, med državami, med državami članice. V Romuniji eno leto eh, smo imeli ceno nič cela 75, to je 75 centov, kar je bistveno nižje od povprečja na evropskem trgu. Zato potrebujemo mehanizme, da lahko na trgih vplivamo in jih stabiliziramo. To je trajalo v Romuniji, v Romuniji celo leto. Eh, hočem povedati, da je eh, nekdo prodajal za približno polovico proizvodnih stroškov svinjina. Ravno tako lahko govorimo o kalibraciji proizvodne. Zelo lahko je proizvajati, ampak istočasno je treba razmišljati o popraševanju in ponudbi, o pravilih trga, lahko dejansko vodite neko. Um, kmetijsko politiko. To je pravzaprav naloga komisije, ki mora ustvariti pravo politiko, ki bo kmetevalcem omogočila uravnavanje njihove proizvodne. Najlepše hvala, gospa Hojbuš. Ähm, hvala lepa. Prisluhnila sem razpravi in prišla do zaključka, da je ta delovna skupina bolj obravnavala vidik predelovalcev na trgu, ne pa kmetov. Govorili ste o tem, da bi morali biti pogodbe bolj homogene in sama kot kmetovalka se sprašujem, kako bi to izgledalo, če bi lahko bile te pogodbe izmenljive. kot veste, imamo observatori za meso in mleko. Zanima me, kako se pretakajo podatki. Zanima me, ali boste te podatke tudi posredovali observatorju za mleko pri komisiji, prihodne tudi za meso. Ali vam podatke posreduje tudi države članice in ko imate podatke, kako potem ovrednotite te podatke, imate oceno tveganja. Recimo, vedeli smo, da zaključek kvot predstavlja tveganje. In prišlo je do tega zaključka kvot, premikov na trgu, potem pa še ruski embargo. To so bili trije dejavniki tveganja, ki so se upadli in pri oceni tveganja se temu reče že kaos. Ali tudi to upoštevate in v kolikšni meri se recimo to upošteva pri pogodbah za kmete? Gospod Jar, še eno dodatno vprašanje imam. Govora je bilo o borzi oziroma terminskih trgih. Recimo, da se lahko nek kmet odloča oziroma razmišlja, kako se bodo cene razvijale v prihodnje. Namreč, ko so cene nizke, potem gledamo na terminski trg, ko so cene visoke, pa seveda je špekulacija z eh, cenami hrane negativna stvar. Skratka, to je lahko nekaj dobrega ali slabega. Kmet želi vedno biti na dobri strani. In drugič, kako lahko ta mehanizem naredim dostopen brez tveganja običajnemu kmetu, če smem tako reči. Namreč, to bo predvsem nek koristno, če se bodo tega lahko posluževali samo velike trgovske verige. Treba je to narediti dostopno tudi navadnemu kmetu. Gospod Dorfman. Ja, mm, moram reči, da sem si obetal več. Gospodu Vermanu želim veliko uspeha pri delu in pričakujem, da bomo imeli zanimive rezultate, ki bomo lahko izkoristili ali pa bodo ptičali v predalu. To pa je tudi. Eh, naša izbira. Najpomembnejši element, ki ga imamo pred seboj v kmetijstvu, je še vedno proračun 550 milijard. Veliko kolek je dejalo, da je ta proračun zastavljen zelo defenzivno. V naši kmetijski politiki komaj da še imamo produktno politiko, recimo na področju vina, kjer imamo ureditev trga, tam imamo zelo močno produktno politiko in tam krize ni. Tam nam gre dobro in imamo tudi visoko uspešnost. Ali sodi to tudi k vašim nalogam, da si pogledate naš proračun in da si pogledate, ali mehanizmi zlasti v okviru prvega stebra ustrezajo fazi trga letos ali prihodne leto, ali je to smiselno in ali ne bi morali bolj ukrepiti eh, naše politike. Ja, eh, Najlepše hvala, gospod predsedajoči. Dobrodošli na odbor za kmetijstvo, gospod eh, Verman. In imamo priložnost, da govorimo o projektni skupini za kmetijske trge. Koliko razumem, je to uh, vis, eh, forum na visoki ravni za boljše delovanje um, prehranjevalne verige oziroma verige za oskrbo z hrano. Kaj pa uh, člen 222 in kriza, ki je povezana z pogajalskimi izhodišči osnovnih proizvajalcev? Eh, želimo si priporočila tudi na, te, tudi na tem področju, upam, da bodo zelo robustna in praktična. Gospa Müller, hvala lepa za te informacije. Tudi sama imam vprašanje glede maloprodaje. V Nemčiji smo dobili sklep ministra, ki se je postavil proti kartelom mi imamo dva kritična partnerja, ki sta bila kritičnega pomena, skratka imamo tudi nacionalne odločitve. Drugo pa je, zelo pomembno se mi zdi, da ravno pri mleku dobimo vse akterje, mlekarne, zlasti zasebne, nimajo nobenega interesa, da bi se dejansko lotile takih pogodb, In vedno znova slišimo tudi skupno kmetijsko politiko. 27 držav ima vezane premije, samo Nemčija jih je razvezala. Ali se ukvarjate tudi s to tematiko različnih oblik premij oziroma trgov? Ali zapisali smo, da je samo 15%? Ja, Zapisali smo le 15 ali 30 odstotkov proračuna se lahko letos uporabi za proizvodnjo. Gospod Flanagan. Um, if, uh, uh, Tudi če se uh, proizvajalci in kmetje povežejo eh, na kmetijah, bodo še vedno bistveno manjši od multinacionalk, kot je rekla gospa eh, Magines. Ni potrebno le organizirati eh, kma, kmetij, ampak treba je omejiti velikost podjetij, s katerimi trgujejo. Um, naprimer Ryanair, Microsoft, uh, Google, če hočete, um, ali ne bi uh, tudi tukaj uporabili kot tam podobne prejeme. Uh, in priča smo na irskem nadaljni konsolidaciji povezavi skupin uh, BPP in Slaney Food 40 postotkov, očetine se bo potem obdelovalo oziroma predelovalo na enem mestu in zakaj pri taki situaciji bo vedno vedno uh, kaznovan uh, ka, kmetovalec. Uh, Res bi bilo smiselno omejiti velikost nekaterih supermarketov. Mogoče eh, to ni tako eh, dobrodošlo. Vem, da je v Bruslu ogromno ne, eh, veliko neodvisnih trgovin, ampak eh, na Irskem jih pravzaprav skoraj ni več. Le eh, peščica eh, podjetij. Eh, trgovcev odloča, kaj se dogaja in kaj se dogaja v ozadju. Kaj pa omejiti velikost in pri tem biti radikalen, kaj ti ne na zadnje uh, eh, so oni tisti, ki nategnajo vse. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad labai svarbu. Gospod Rupe. Ja, ukvarjamo se z zelo pomembnim vprašanjem in s zanimam se poslušal, kar ste povedali, tudi nekaj zamisli imam. Eh, ko govorimo o transparentnosti trga, bi rekel naslednje ne glede na to, kako dolgo mi govorimo in koliko govorimo, trgi ne bodo bolj transparentni, če jih ne bomo regulirali. Če nas ne bodo zanimali, sami po sebi ne bodo postali bolj pregledni. In če govorimo o transparentnosti, potem moramo uvesti določeno kontrolo in nadzor. E, naslednje vprašanje vam zastavljam. Kakšno je vaše mnenje o obveznem označevanju, tako bodo potrošniki točno vedeli, koliko je proizvajalec, predelovalec in prodajalec zaslužil. Kajti v sedanji situaciji uh, imamo dodatno podporo, ampak denar ne gre kmetovalcem v končni fazi. Um, kmetovalci prodajajo po nižjih cenah in premijo si deli ta prodajalec in predelovalec. Predelovalec in prodajalec te se vedno povezujejo velike skupine in ne potrebujejo nobene podpore, ampak le diktirajo pravila. Mi moramo uvesti obvezno označevanje, tako da bom takoj videla, videl, koliko uh, je kdo dobil iz uh, osnovi cene. Pani... E, dame in gospodje, s tem zaključujem listo, e, ki ste se jih prijavili, vas, ki ste se prijavili k besedi. 20, več kot 20 je že govorilo. Jako prvi, zrezignoval pa. Ja, ampak mislim, da, ste, da sem vam prvim dal besedo, pa se niste hoteli oglasiti. Dobro, vseeno vam je dajem. Ja, ja, Hvala lepa, prvi sem se odpovedal, zato ker sem imel telefonski klic. Odpovedal sem se, da bi bil prvi, ne pa v celoti. Torej, 40 let se že pogovarjamo o tej tematiki. Sam najbolje poznam nemški trg in vem, da se je situacija iz leta v leta slabšala za predelovalca seveda nočemo posamičnega dogovarja. Slišali smo, največji nemški koncerni se združujejo. To je neozdržno za nas kot kmete. In gospod Verman, mi potrebujemo ostre ukrepe, tako kot pri telekomunikacijskih koncernih, kjer smo posegli glede gostovanja. To je bil resen poseg in tudi tu je treba nekaj takega narediti. Kolega Zirske je lepo povedal, noben trgovinski koncern ne sme imeti več kot 10 odstotkov nacionalnega trga. Vse ostalo je samo govoričenje, če imajo 70-80 odstotni delež, tu ni kaj. Potem navedite ciljni datum za plačila 30 dni, ne pa tako, kot se danes dogaja, ko je treba dobaviti plačila, pa potem trajajo 60 in več dni. Potem pogodbe. Pogodbe morajo biti čiste tudi z vidika količin. Če dobavim neko količino zadrugi, cene pa potem padajo, potem boste videli vse mogoče izgovore. Ko pa gre cene navzgor, je treba dobaviti vsak kilogram, sicer so sankcije. Vse to ne gre, zato napišite, da je, so potrebne omejitve, da je treba priti do razbitja velikih koncernov in eh, moram reči, da tako ne gre več naprej. To ni v smislu nekega socialnega gospodarstva. Hrati. Hrati. Hrati. Hrati. Hrati. Hrati. Hrati. Hrati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 ste verjetno bili sposobni. Sedaj pa ima gospod le 20 eh, minut na eh, voljo, da odgovori na vsa vprašanja in lahko si jih razdeli tako, kot se mu zdi primerno. Ja, gospod eh, predsednik, najlepše hvala, da ste mi dali priložnost, da se odzovem na ta plas nekštetih vprašanj in političnih pripomb. Zato bom kar skrajšal nekatere odgovore. Odkrito povedano, nimam odgovorov na vsa vprašanja če ste to sliš želeli slišati od mene, potem vam to kar priznam, ne moram odgovoriti na vse. Lahko pa izpostavim nekatere elemente, ki so se pojavili oziroma ponavljali pri mnogih vprašanjih. First of all, Prvo. Obstaja velika razliga, razlika med stabilizacijo cen in ravnjo cen. Eh, stabilizacija cen eh, dovoljuje inštrumente, upeljavo inštrumentov, zato da se eh, zmanjša nihanje cen, njihova fluktuacija, vendar instrumenti, inštrumenti ne morejo niti najmanj vplivati na raven cen, kajti raven cen je posledica popraševanja in ponudbe to je zelo temeljna razlika, ko razpravljamo o tem, kaj je treba narediti. Če bi želeli uravnavati cene, zato potrebujemo inštrumente. Če želimo povečati cene, pa potrebujemo nekaj drugega, bolj strukturne pristope in več intervencij na trgu. E, imeli smo v preteklosti intervencije in zaradi eh, napetosti znotraj SKP-ja smo eh, zmaševali intervencije, spremenjali sistem in komisija oziroma država je vedno manj eh, uravnavala trge. To je moja prva točka. Torej ta razlika med stabilizacijo cen in oblikovanjem cen oziroma postavljanjem ravni cen drugo, drugi problem, ki je bil postavljen in se nanaša na postavljanje standardov. To je pomembna pripomba kajti proizvajamo mleko, proizvajamo eh, žita, eh, meso, ampak homogeno blago je to, ki se lahko menja z drugim blagom po svetu, drugimi proizvodi. In če bomo nadaljevali tako kot zdaj, ko proizvajamo eh, zelo homogene proizvode, ki niso specifično obarvani, regionalno obarvani ali kakorkoli drugače, potem bomo morali tekmovati po celem svetu. In uh, potem bodo na nas vplivale sile globaliziranega trga. Če pa postavimo kakovostne standarde in standarde porekla in eh, standarde eh, dobrega počutja živali in če vse te izdelke označimo kot take, in to je eh, tudi že omenjeno, obvezno označevanje, to nam gotovo daje eno od verjetnih možnosti govorimo o kakovosti, izboljšavi kakovosti in vključevanje tega v homogene produkte. Že 30 let namreč proizvajamo homogen proizvod. In tukaj je po moje velika naloga za proizvajalce, da se odločijo, kaj hočejo. Tretja eh, pripomba se nanaša na srednje in male velika podjetja oziroma uh, kmetije. Očitno je, da splošni ukrepi, s katerimi blažimo eh, vplive globalnih trgov, so nekaj povsem drugega, kot pa reševanje čim večjega števila malih in srednjih kmetij na podeželju. To je popolnoma drugo vprašanje. In eh, ko sem eh, bil na funkciji v, na nizozemskem, sem se zauzemal za drugačno politiko za majhna in srednje kmetije v regijah, ki so pomembne za ohranjevanje podeželja, narave ali kjer obstaje možnosti povezave z drugimi uh, storitvami uh, in ne le uh, proizvodnja samih živil. To se navezuje na eh, podeželsko politiko. Ni zelo učinkovito, če imamo eno politiko za različne vrste kmetij obstaja velika razlika med malimi in velikimi kmetijami. Če se velike kmetije osredotočajo na razmere na svetovnih trgih in seveda to morajo početi in če se seveda tako odločijo, potem se morajo zavedati, da je to njihova odločitev in morajo se odrezati kar najbolje. Inštrumenti, o katerih eh, smo se pogovarjali z vidika projektne skupine, so zelo um, učinkoviti in korisni za velike kmetije, za male kmetije pa potrebujemo drugačne inštrumente in te so vedno kombinacija kmetijskih izdelkov in drugih izdelkov, ki se potem uh, dajo na voljo javnosti. In tudi nagrajuje se to na drugačen način. Eh, če gre seveda za eh, pridobivanje prihodka iz javnih storitev. Potem pa eh, konkurenčna pravila zakonodaja na tem področju. To je temeljno, osnovno. Kot kmetovalec bi rekel, čeprav so dvomili, če sem pravi kmet, ampak vam kar zagotavljam, da sem. Ob tej ko imam priložnost, ki mi pravijo, um, da nimam kmetije, pa pogledajte, greva skupaj um, po mosti kravo, pa bova videla, kdo bo bolj učinkovit. Pred 30 eh, leti sem to počel, nimam sicer nobenega certifikata, ampak znam mosti kravo. Uh, konkurenčna pravila. To je gotovo nek element. Ampak poglejmo si to z drugega stališča. Kako lahko pripravimo kmetovalce, da sodelujejo? To seveda, ja, imamo zadruge, imamo veliko zadrug. Ampak kako lahko jih spodbudimo, da bolj se povezujejo v zadruge, kot se sedaj. In potem je tukaj se vključuje to vprašanje konkurenčnosti in konkurenčnega prava. Ampak osnova je predpostavka, da se kmetje sežejo v roke in da se povežejo in da na ta način ustvarijo neke povezave. In tukaj se cela zgodba začne. Zmanjševanje konkurenčnih pravil v tovrstnem sodelovanju glede na te eh, velike eh, igralce na strani popraševanja je neko vprašanje, ki ga je treba upoštevati, ampak prosim, ne začnite eh, to delati na napačni strani. Mislim, da sem izpostavil vse elemente, da sem jih dovolj resno obdelal. Obstaja pa še nekaj in to so nepoštene eh, trgovske prakse. Um, gospa Magen izporočevalka je to omenila, seveda bi o tem se rad bolj poglobljeno pogovoril z njo, pa tudi tisto, kar je gospod Dantan omenil. Če z vami bi se tudi rad eh, v kakšnem ožjem krogu pogovoril o tem, da se izmenjava ideja, mislim, da bi nama to obema koristilo. Nekaj eh, zadnjih odgovorov, potem pa bom predal besedo kolegom. Zadnja eh, pripomba gospoda Desa, ki je bil tako odločen, Eh, in eh, prepričan v to, kaj je treba narediti. Proizvajalci so prav gotovo šipkejši, tudi v njihovem položaju je nekaj močnih točk, ampak vse, eh, tudi v rokah proizvajalcev je, da se postavijo zase in zahtevajo več sodelovanja med seboj. In eh, potem lahko govorimo o spremembi konkurenčnega prava eh, in vplivih na oblikovanje cen in na trge. Gospod predsednik, torej ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, kot sem že rekel. Um, zapisal sem se jih in gotovo jih bomo upoštevali v nadaljevanju kajti res cenimo prispevk eh, poslance Evropskega parlamenta in našega odbora. Najlepše hvala. Hausling podejmuje zakvad odnoši do jenjakov. Hvala lepa, gospod Hausling. Eh, Ali ste to eh, vzeli kot želitev, ko je šlo za možo krav? Äh, ja, gospod predsednik, to ponudbo glede može lahko sprejmemo, ampak eh, kakšen bo pa rezultat tega, to je pa druga stvar. V žadu še še. Dobro, v redu. Vu bomo poštevali. Ja. Najlepše hvala, raje bi govoril uh, francosko, če mi dovolite. Um, je... Najprej bi se zahvalil organizatorjem tega srečanja za to priložnost, za ta dialog. Na nek način, čeprav smo v tem odboru, torej posamezni člani, predstavljam podjetje Laval, ki je bilo tarča nekaj komentarjev v tej dvorani. Torej, naš odziv je ta. In tu se mi zdi tudi pomembno, da razpravljamo. Torej, naš odziv je ta, da ugotovimo, da imamo v Evropi zelo pomemben rezervar te proizvodne prehrambenih izdelkov. Torej imamo lokalne in regionalne tradicije, specialitete, imamo pogosto zelo nijanserane večplačne načine predelave in kar vidimo v trgovinah je to, da boljše kot so razmere, bolj si potrošniki želijo kakovosti lokalnih proizvodov, proizvodov, o katerih mora biti komunikacija učinkovita in iskrena. Zdi se mi pomembno, da lahko delamo na mehanizmih, ki kar se da veliko prinesejo v obliki dodane vrednosti tem proizvodom prej je bilo govora o vinu, torej tisti sektori, ki so to strategijo ubrali, so sektori, ki so bolje obroženi za boj proti krizi kot drugi. Prva točka, druga točka. Zdi se mi zelo pomembno, da ugotovimo, da prehrambenih artiklov ne moremo upravljati na isti način kot eh, drugih kajti za kmetijske izdelke velja, da so ukrepi, prilagoditveni ukrepi veliko težji, zlasti na področju živinoreje, naprimer. Prilagoditi proizvodnjo kot živinorejec eh, je zelo težko. Praktično nemogoče je te prilagoditve izvesti glede na investicije, ki smo jih že izvedli. Torej, zato potrebujemo okvir, ki bo upošteval specifične vidike teh kmetijskih proizvodov, ki so eh, podvrženi tudi razmeram na mednarodnem trgu, podnebnim razmerjam in tako dalje. Torej, ja, mislimo, da potrebujemo na kolektivni ravni zmogljivost za upravljanje proizvodov, torej potrebujemo spremljanje eh, proizvodov na trgu, kajti cene so nizke, takrat, ko obstaja neravnotežje med eh, popraševanjem in pa ponudbo. Torej vemo, da so cene eh, visoke, takrat, ko so proizvodi redki in obratno. moramo uravnotežiti trge, to je realnost, in reforma SKP je šla gotovo korak predaleč in ni omogočila, da bi si dali na voljo takšen, takšno urodje. In to je tudi uh, del našega dela, delovne skupine. In še nekaj, kar se mi zdi koristno je to, da se vprašamo, kako lahko obravnavamo kmetijske obrate z njihovimi specifičnimi potrebami in lastnostmi, kako jih lahko obravnavamo kot um, podjetja. Torej, veliki kmetijski obrati včasih izgledajo bolj um, trdni, kot so. Tudi majhni obrati imajo um, svoje mesto v gospodarstvu Če si pogledamo, naprimer, živinorejo v Franciji, torej to je sektor, ki ga najbolje poznam, čeprav je Carrefour v šestih državah v Evropi, ugotavljam, da obstajajo težave znotraj podjetja, ki niso rešene. Torej, v našem sektorju, če smo preveč zadolženi, potem eh, gotovo velja, da bomo imeli težave. Ne moremo živeti v takšnem kontekstu, ne moremo biti preveč zadolženi. Danes ugotavljamo, da za nekatera podjetja velja, da so v zelo težki situaciji in eh, zadolženost je del tega. Prav tako smo v podjetjih soočeni tudi s sistemi um, zavarovanj, jamstev, um, omejevanja tveganj, in tako dalje. Na ta način se poskuša najti eh, način, kako omejiti tveganja, kaj ti eh, podjetja morajo predvidevati, kakšna tveganja jih lahko čakajo in eh, preprečiti, da bi prišlo do tega. Hvala. Mr. Chairman. Um, Gospod predsednik, veliko veselje mi je, da sem tukaj prvič, ne bi tega razumudil nikoli. Obstaja kar nekaj vprašanj, ki se nanašajo na moje eh, področje in to je področje eh, izvedenih finančnih inštrumentov in terminskih poslov. Ali je to rešitev samo za velike kmetovalce? Hočem reči, da eh, veliki kmetovalci uporabljajo eh, terminske posle, pa tudi eh, zadruge povečujejo eh, Eh, velikost eh, proizvodnje ali pa združujejo proizvode za to, da lahko se vključijo v eh, terminske posle na borzi, kjer potem najdejo ceno za svoj izdelek. Res pa je, da je to za male kmetovalce težje. Mali kmetovalci mogoče eh, lahko analogno razmišljajo, ko gre za mleko. Ehm, poznam moderno mlekarno, ki so jo posododobili pred 70 leti. Vse eh, mleko dajo v en tank in dobivajo eh, mleko na koncu. Eh, podobno so naredili italijani z rdečim ali rumenim um, belim vinom. Uh, ne vem, mogoče bi lahko na veliko pripravljali kakšen šardone, ampak mislim, da na ta način ne bi bilo veliko koristi doseženih. Za nekatere um, vrste blaga pa je to uporabno. Sedaj pa kriza in nizke cene. Ali lahko karkoli naredimo, da to rešimo ali bomo naredili karkoli? Koliko razumem, je naš cilj, da eh, pripravimo priporočila za politike in nekaj časa bo trajalo, da uh, se to uveljavi in uh, trenutne krize to ne bo spremenilo. Popravite me, če se motim. Na terminskem trgu imamo možnost eh, kritja tveganja in prenosa tveganja z kmetovalca na nekoga drugega, ampak enostavno eh, tveganje ostaja na koncu vendarle pri kmetovalcu. Eh, to velja tako za spot trge, za terminske trge in za druge vrste trgov. Tukaj lahko krijemo tveganja eh, in tudi prodajamo presežne proizvodne. Terminski eh, trgi so v Evropi razmeroma eh, mladi, na primer za mlekarstvo šele 2011 je bil oblikovan tak trg. Nekdo iz Združenega kraljestva, ki ga kot kaže zdaj ni več, je omenil MIFID 2, ki je pravzaprav zakonodaja, eh, ki se pripravlja v Evropskem parlamentu, ki bo prav gotovo vplivala tudi na naš eh, trge. Toliko z mojega strokovnega stališča. So, bi tak, mislim, že... Najlepše hvala. In sedaj, če mi dovolite bi rekel, da je smiselno si pogledati evropske trge v luči tega, kar se dogaja na svetovnih trgih. SKP je vedno bolj odvisna od dogajanjih na svetovnih trgih. In uh, naši odnosi z drugimi deli sveta uh, urejajo. Um, dogovori z Merkosujem, Novo Zelandijo, Avstralijo, eh, TTP in tako dalje, čez Atlantski sporazum. Torej, eh, če tega ne bomo upoštevali, bo to konec evropskega kmetijskega modela. Ali bomo popolnoma liberalizirali svoje delo, dosegli popolno odprtost in konkurenčnost, ali pa se bomo pogajali z drugimi partnerji in poskušali ohraniti, kar se sploh še da ohraniti od našega evropskega modela, kar je sploh še ostalo. Tretje opcije ni. Vertikalna integracija je ključ za konkurenčnost. Nekateri partnerji so to že izvedli. Vertikalna integracija pa pomeni, da bomo morali Eh, preoblikovati vlogo proizvajalcev, eh, posrednikov in eh, maloprodaje in zapisati določena pravila. Če se finančni trg dosedaj ni obnesel kot regulator tega sistema in v bistvu smo sedaj priča neki krizi kot rezultat, kajti kmetijstvo je eh, zelo odvisno od nihanja eh, cen in drugih pogojev, eh, vremena in tako dalje. Torej, če nismo vsega tega uspeli upoštevati, pomeni, da moramo pač svoj pristop spremeniti, začeti gledati drugače. In računamo, da bo tak nov pristop prišel od vas, kot je eh, komisar Hogan rekel, eh, mi trenutno delamo, smo v procesu, eh, pripravljena je ta, oziroma vzpostavljena je ta projektna skupina, ki opravlja pomembne naloge. Veliko nalog je še pred vami. In zato bi prosil tudi uh, druge kolege, da zastavijo vprašanja projektni skupini preko našega uh, eh, sekretarjata. Uh, eh, Poročilo bo pripravljeno jeseni, torej nam ostaja še nekaj časa na voljo. Ta razprava je bila zelo pomembna, res smo jo potrebovali. Tema je težka, ampak v končni fazi smo mi tukaj zato, da rešujemo take težke probleme. Razen, če nimate nobenih drugih vprašanj, bi se zahvalil našim gostom, našim strokovnjakom, da so prišli. Najlepše hvala za vaš. Uh, obisk in za to razpravo. Hvala tudi eh, članom odbora, ki so se udeležili seje v tako velikem številu. Kar pa se tiče našega dnevnega reda, eh, vam želim predstaviti eh, rezultate priporočil koordinatorjev odbora. Eh, če se strinjate, če nimate nič proti, potem smatram, da smo ta priporočila sprejeli pod točko razno, pa vas eh, pa prosim naše nizozemske kolege za pomoč. Nizozemsko predsedstvo želi postaviti še više standarde za um, emisije amonijaka. Eh, želi namreč eh, povečati obstoječe standarde in obveznosti. Eh, naslednja seja bo 24. maja. Gospa Gelera, prevzem besedo. Ja, hvala lepa. Kar se tiče sestanka koordinatorjev. Tu bomo imeli vprašanje z razpravo, ali gre za to vprašanje ustno vprašanje. Torej, ko sem videla to vprašanje oblikovano, sem mislila, da gre za drugo vprašanje, tako da mi ni več jasno, za katero vprašanje gre, kaj je predlog, katero vprašanje bo predmet te razprave. Ja, si, la, la que... uh, oprostite, lahko ponovite, ni me bilo. Eh, torej vprašanja v zvezi z notranjim trgom. Torej to vprašanje, ki je bilo že postavljeno, pa ni prišlo na, ni prišlo na um, plenarno zasedanje in uh, sedaj bomo o tem razpravljali. Zanima me, torej to je to vprašanje, to je to vprašanje, torej to je mnenje vseh koordinatorjev. Kurwa, to była, żebyśmy to wprowadzili jako pytanie ustne e, i to była moja... Hvala. Ja, to ustno vprašanje sem že predlagal, da se vključi. E, če pa še karkoli drugega, bomo seveda imeli to razpravo. Eh, dame in gospodje, kolikor razumem, lahko zaključimo našo sejo. Gospod Volčehovski vas vabi v restauracijo na tretjem um, nadstropju ob 6.15. Še kakšen komentar, še karkoli podrazno, ne, potem se vidimo spet 24. maja. Takrat bomo spet razpravljali o trgih mleka. Najlepša hvala za vašo udeležbo in s tem sem zaključil sejo.